Dobro jutro, pozdravljeni, sedite, prosim. Hvala, da ste tukaj, pozdravljeni. Predlagam, da začnemo z dopolnansko sejo odbora Libe. In kot običajno bomo sprejeli dnevni red, ki je pred vašimi očmi. Ni pripomb, prav sporočila predsednika jezikovni profil. Kot običajno se opravičujem, ker na današnji seji ne bo tolmačenja v irščino, latviščino in malteščino. Drugi uradni jeziki pa so na voljo. Hvala. Hvala za razumevanje. Zdaj pa sprejetje priporočil koordinatorjev. Imeli smo zasedanje koordinatorjev, ki je bilo precej napeto, sprejeli smo kar nekaj odločitev. Naj vam podam povzetek. Kako lahko vidite v dokumentu z te seje, moramo razmisliti o imenovanju poročevalcev, gospod Jorge Busade Villaba, bo poročevalec za sistem Eurodac, Birgit Sipel je poročevalka za priporočilo svetu v zvezi z pogajanji za sporazum med EU in ZDA na področju elektronskih dokazov. Birgit Sipel je prav tako bila imenovana za poročevalko o Evropski konvenciji za kibernetski kriminal. Ali sprejemamo ta priporočila. Gospod Busede, izvolite, beseda je vaša, postopkovno vprašanje, eno minuto. Najlepša hvala, gospod predsednik. Eh, no, Nikola Lukačini eh, predstavlja našo skupino in mi eh, smo proti temu sklepu koordinatorjev, Eh, in sicer, ko gre za poročilo na lastno pobudo. Mislim, da bi komisija morala poslati eh, predlog za to, da se izboljša sistem eh, evropskega naloga. To je zelo nujna zadeva. Imamo instrument, ki je zelo pomankljiv in to se je tudi pokazalo. Ne spoštujejo se pravosodni sistemi držav članic in na ta način se lahko na tisoče kriminalcev prosto giba po Evropski uniji. Zato je to Eh, zelo pomemben element na področju eh, notranje varnosti in pravosodja. Zadnji podatki kažejo, da je bilo izvedenih samo 30 odstotkov nalogov za prijetje in zato mi tega procesa ne želimo več zavlačevati. Hočemo, da se delo komisije na tem področju čim prej začne in zato bi tudi parlament moral podati pobudo. Imamo 214. člen notranjega poslovnika in mm, zato prosimo, da bi o tem tudi glasovali. Eh, eh, mi se tudi, eh, tudi z skrbljenostjo spremljamo, Eh, to, kaj se dogaja na področju eh, naloga. Ampak naš namen ni bil, da zavrnemo to eh, poročilo oziroma ta predlog, ampak da ga samo prestavimo. Zato mislim, da bi morali začeti s postopkom, s katerim bomo okrepili ta nalog. Naši koordinatori so v skladu s poslovnikom sprejeli sklep, da bodo preložili razpravo o evropskem nalogu za prijetje. Skupina EKR zdaj eh, nasprotuje eh, temu sklepu in želi glasovanje. Glede na vse to predlagam, da eh, dokument, ki smo ga poslali vsem, torej ta dokument lahko potrdimo razen te točke, ki jih vi ugovarjate. Eh, lahko pa potem glasujemo o um, tem predlogu za preložitev. V prvem možnem trenutku, ko bo to izvedljivo, tako da bodo skupine lahko uh, povedale svoje mnenje. Naslednji sestanek odbora Libe je predviden za um, 16. septembra v Strasburu. To je postopkovno vprašanje in lahko eh, bi govorili o tem tudi s komisarjem Avramopoulosom. Eh, imamo v ponedeljek 16. septembra tudi sestanek in predlagam, da to uvrstimo na dnevni red za ta sestanek. Eh, torej, imeli bi glasovanje in vsi bi lahko izrazili svoje mnenje na tem glasovanju. Torej, to bomo uvrstili na dnevni red 16. septembra. Gospod Busade, eh, tudi tej odločitvi ugovarjam. Eh, odbor bi lahko že glasoval v tem trenutku, zato ker je bil dobro obveščen o vsem. Ehm, torej, temu nasprotujem. Ehm, To, da niso prišli vsi člani eh, na sestanek tega odbora, ni moja odgovornost eh, in mislim, da bi to morali izvesti čim prej. Vsako glasovanje moramo napovedati vnaprej, tako da bodo parlamentarne skupine lahko obvestile svoje člane, člane tega odbora, eh, da je potrebna prisotnost in da če nekdo ne more priti, da lahko pošle svojega namestnika. Tako lahko učinkovito izvedemo glasovanje. Zato bomo to imeli na dnevnem redu naslednji teden. Hvala. Prav. Če so ostala priporočila koordinatorjev sprejeta, predlagam, da nadaljujemo v skladu z dnevnim redom. Čaka nas veliko dela. Najprej bomo slišali predstavitev letnega poročila za leto 2018 o uporabi listine EU o temeljnih pravicah. Listina je začela veljati skupaj z Lizbonsko pogodbo 1. decembra 2009. Veljavnost je enaka kot za pogodbo, torej šesti člen PDEU. Ta člen zagotavlja, da je listina na enaki ravni kot pogodba in uporablja se lahko tudi v primerih pred sodiščem Evropske unije. Pri veliko sodbah je listina zavezujoča za vse države članice in tudi za institucije EU, ko gre za izvajanje evropskega pravnega reda. To bi morali proslaviti, o tem bi morali tudi razmisliti. In zato bomo zdaj slišali predstavitev Barbare Nolan. Ona je vodja enote pri GD za pravosodje in potrošnike pri Evropski komisiji. Potem pa bomo slišali tudi poročilo o temeljih pravicah, ki ga je pripravil direktor Agencije za temeljne pravice Michael O'Flaherty. Ta agencija je na Dunaju. Začeli bomo s predstavitvijo Barbare Nolan. Prepričan sem, da bodo številne institucije organizirale veliko konferenc in okroglih miz na temo desete obletnice listine temeljnih pravic nekateri, ki smo danes tukaj, bomo sodelovali v teh razpravah. Ampak mislim, da je to pomembna tema. Listi na temeljnih pravic je predstavljala velik korak naprej, tudi na področju koncepta evropskega državljanstva. Začela bo Barbara Nolan. Izvolite. Hvala. Hvala, predsednik. Dobro jutro vsem. Pozdravljeni vsi novi poslanci in pozdravljeni tudi tisti, ki se vračate v tem mandatu. Listina o temeljnih pravicah je začela veljati pred desetimi leti in komisija je pripravila strategijo v zvezi s to listino. Med drugim smo se zavezali, temu, da bomo predstavili vsako leto letno poročilo o izvajanju listine in deveto poročilo za 2018 je bilo sprejeto junija letos. Tukaj le je, sestavlja ga kratek povzetek, pa tudi seveda bolj podrobni delovni dokument za osebje. Poročilo vsebuje informacije o tem, kako se je uporabljala listina leta 2018, zakaj leto 2018, zato ker moramo seveda počakati do konca leta, da lahko leto pregledamo, zato moramo počakati do konca leta 2019. Letošnje leto je res posebno, zato ker označuje deseto obletnico začetka veljave listine. Vidite lahko, da je v poročilu del namenjen tudi tej obletnici. Vidite lahko tudi rezultate eurobarometra o tem, koliko ljudje poznajo to listino. Žal so rezultati nekoliko razočarajoči, o tem bom govorila kasneje. Kaj lahko vidimo? Vidimo lahko, da se je počasi razvila kultura temeljnih pravic v EU. Poročilo, kot vsako leto, popisuje pobude EU, s katerimi spodbujamo temeljne pravice in tudi področja, kjer smo temeljne pravice vključili v okviru strategije komisije. Posvečamo se predvsem novemu skladu za pravosodje, pravice in vrednote. To pomeni, da poskušamo spodbujati pravice za udeležence pravosodnih procesov. Imamo tudi pobudo za žvižgače, Številni to poznate, verjetno bo to začelo veljati kasneje letos. Pripravili smo tudi svežen za volitve, to je bilo pred volitvami. Imeli pa smo tudi kolokvi za demokracijo, to je bilo konec lanskega leta, organiziral ga je podpredsednik Timmermans. Izpostavljamo tudi naše prizadevanja za preprečevanje sovražnega govora in spodbujanje integracije Romov. V prvem delu govorimo o vključevanju temeljnih pravic v vsakdanje življenje in o pregledu temeljnih pravic v vsakdanjem življenju. Spodbujati želimo temeljne pravice in dosegli smo kar nekaj napredka, naprimer varstvo podatkov, pravice žrtev, postopkovna varovala in pošteno sojenje ter ravnotežje med poklicnim in zasebnim življenjem. Kar zadeva vključevanje teh pravic v vsakdanje življenje, lahko rečem, da je prišlo do napredka. Moja ekipa zagotavlja smernice in usposabljanje za kolege in kolegice iz drugih generalnih direktoratov, zato da lahko ocenijo, ali njihove pobude spoštujejo listino temeljnih pravic. Vidimo, da se kolegice in kolegi učijo in to seveda lajša naše delo v enoti, ko preverjamo, ali so vsej, vsi usnutki pobud v skladu z listino. To je zelo pomembno na področju celotnega zakonodajnega procesa. To se začne že zelo zgodaj, še preden predlogi pridejo do vas. Sveda, ko predlog pride do vas, imate tudi vi, kot odbor Libe, veliko vlogo tukaj, da preverite, ali smo delo opravili tako, kot je treba vi lahko potem podaste svoje mnenje v zvezi z skladnostjo, z listino o temeljnih pravicah, kar pomeni, da je predlog dvakrat pregledan v smislu, ali se spoštuje temeljne pravice. Ta odbor prispeva tudi k temu, da se krepi kultura temeljnih pravic v institucijah EU, prav tako pa vključujemo temeljne pravice v različne, v različne zakonodajna poročila, poročila na lasno pobudo in tako naprej. Kako spremljamo situacije v državah članicah? Komisija je varohinja pogodb in države članice morajo v celoti spoštovati listino pri izvajanju zakonodaje EU in to je seveda ključno vprašanje, Listina lahko velja za države članice le pri izvajanju zakonodaje EU. Komisija spremlja razmere na terenu in če prihaja do kršitev, sprožimo postopek zaradi kršitve. Vredno vas ni treba opozoriti na to, pa vseeno želim povedati, da smo sprožili kar nekaj postopkov zaradi kršitev urednot proti Mačarski, naprimer, še posebej kar zadeva organizacije civilne družbe in akademsko svobodo, pa tudi kar zadeva pravico do azila in pomoč prosilcem za azil. Številni od teh postopkov so zdaj na Evropskem sodišču in po leti je komisija tudi uradno obvestila Mačarsko, da krši načela, ker ne daje hrane tistim, ki so pridržani v tranzitnih območjih na Mačarskem, na meji s Srbijo. Prav tako smo sprožili postopke zaradi kršitve proti Polski, zaradi vrhovnega sodišča, kar zadeva novo zakonodajo za sodišče in disciplinski režim za sodnike. Ti postopki so še na sodišču in sodbo pričakujemo jeseni. Kar zadeva sodno prakso, Poročilo kaže, da sodišče v svojih sodbah vedno bolj upošteva listino o temeljnih pravicah. Listina je torej vedno bolj prepoznavna in sodišče se vedno več sklicuje na to listino v svojih sodbah. Samo kar zadeva številke. Leta 2018 je bilo teh primerov 356, leta 2010 pa samo 27. Listina je relativno nov instrument na področju temeljnih pravic. Nekaj časa bo trajalo, da se različni ključni akteri na njo navadijo in jo začnejo uporabljati. Vendar vidimo, da se zadeve že premikajo. Tudi nacionalna sodišča se vedno bolj sklicujejo na Evropsko sodišče in iščejo smernice, 84 vprašanj je bilo leta 2019, leta 2010 pa samo 19. Tabela s številkami je na voljo v poročilu. Oblikovalci politik in sodniki torej vedno bolj uporabljajo to listino in to je ključnega pomena. Listina je najbolj učinkovita in najbolj vpliva na življenja ljudi, če se uporablja povsod v verigi izvrševanja. Zdaj pa seveda ozaveščenost in dejstvo, da ljudje tega večinoma ne poznajo. Državljani nažalost ne poznajo te listine dovolj. Mislim, da moramo skupaj delati na tem, da bi zadeve poskusili izboljšati. Agencija za temeljne pravice. Michael bo o tem govoril za menoj, ampak oni opozarjajo na to, da ni nacionalnih politik za spodbujanje poznavanja te listine. Eurobarometer, ki je bil izveden uh, pred kratkim, kaže, da so se zadeve od leta 2012 nekoliko izboljšale. Samo štiri od desetih državljanov so že slišali za to listino in samo deset odstotkov državljanov dejansko ve, zakaj gre. 60 odstotkov ljudi želi vedeti več o tej listini in želijo vedeti, kam se lahko obrnejo, da bi ugotovili, ali se njihove pravice kršijo ali ne. Torej, ljudje želijo vedeti več, še posebej na nacionalni ravni. Vsi smo torej odgovorni za to, da obveščamo o tej listini. Listina bo ljudem koristila le, če bodo ljudje svoje pravice poznali, če bodo vedeli, na koga se lahko obrnejo, če se jim pravice kršijo. Seveda pa moramo biti previdni, kaj te listina ne velja v vseh okoliščinah, kako sem dejala prej. In previdni moramo biti. Ne smemo dajati občutka, da je listina univerzalna rešitev za vse, da bo kar vsem poprek pomagala. Ne. Poslanci dobro veste, da obstajajo določene omejitve. Organizacije civilne družbe in borci za človekove pravice so ključni akterji pri tem. Oni nam lahko pomagajo pri ozaveščanju, še posebej, kar zadeva nacionalne institucije za človekove pravice in organe za enakost. Enako velja tudi za sodnike, pravnike in pravosodne oblasti. Njih bi morali ozaveščati o tem in mi že zdaj seveda ponujamo usposabljanje za sodnike in pravnike, ampak eh, v okviru novega sklada, ki sem ga omenila prej, bomo imeli še več možnosti za to. Organizacija za civilne družbe, civilno družbo, pravniki, borci za človekove pravice morajo več vedeti o tem in tudi širiti informacije o tem, kajti ti ljudje najbolj tesno sodelujejo z državljani. Oni lahko državljanom razložijo, kakšne so njihove pravice in razmislimo lahko tudi o tem, kako bi lahko širili vednost o našem orodju za e-pravosodje in tako naprej. Torej, če sklenem, boljša raba listine, bo tema, ki jo bomo organizirali, ki jo bomo obravnavali skupaj na dogodku, ki ga organiziramo za 12. novembra tukaj v Bruslju skupaj z Agencijo za temeljne pravice. Proslavili bomo deseto obletnico začetka veljavnosti listine in razmislili bomo o tem, kako bi lahko po celotni verigi izvajanja zakonodaje poskrbeli za to, da bo listina izpolnila svoj potencial in vesela sem, da se je predsednik strinjal, da bo spregovoril na tej konferenci in veselimo se že te konference in seveda tudi nadaljnega dela. Hvala, hvala gospod Novlen iz GD za pravosodje. Se opravičujem, da vas opozarjam na čas. Tisti, ki ste že veterani odbora Libe, dobro veste, kako je. Novo izvoljeni poslanci pa boste kmalo ugotovili, da je to najbolj. deloven in tudi najbolj mm, časovno omejen odbor. 9.45 se nam bo pridružil Julian King, zato moramo biti res eh, kratki. Michael O'Flaherty bo zdaj imel desetminutno predstavitev. Vsaka agencija se nam je že predstavila, Zdaj pa je tukaj Agencija za temeljne pravice. Ta agencija zagotavlja odlična poročila in mi smo jih hvaležni za to, kaj ti agencija pregleduje stanje na terenu v zvezi z grožnjami za temeljne pravice v EU. Gospod O'Flaherty, lepo prosim, da pospešite, zato ker veliko poslancev prosi za besedo. Potem pa bomo seveda nadaljevali z dnevnim redom. Hvala, hvala, gospod predsednik. Hvala, bom upošteval vaše opozorilo. V veliko veselje mi je, da sem spet tukaj v odboru, drage poslanke in poslanci. Agencija vedno predstavi letno poročilo tukaj v odboru, ampak eh, ne gre samo za to. Lepo prosim, da poročilo uporabite kot vir informacij. V tem poročilu je zelo veliko relevantnih podatkov za vaše delo. To poročilo ne predstavlja poročila naših storitev, ampak bolj našega upravnega odbora. Danes govorimo o letu 2019 in vsebina se nanaša na leto 2018. Pri vsebini je težko izpostaviti samo določene teme, zato se bom zadev lotil nekako naključno. Omenil bom pet skupnosti, ki so ogrožene, potem pa bom omenil še pet pobud, ki nam dajo upanje. Najprej skupnost, ki je ogrožena. Judje. Statistične študije kažejo, da imamo velik problem z antisemitizmom v Evropi. Veliko bratov in sestr judov razmišlja o tem, da bi zapustili Evropo zaradi stopnje antisemitizma. Številke so res šokantne in komisija in parlament se odzivata z veliko pobudami. Druga skupnost so muslimani, zlasti muslimani migranti. Tudi tukaj so problemi zelo veliki. Veliko je sovraštva proti njim in veliko je tudi diskriminacije. V odziv na to zaskrbljujoče stanje smo na zahtevo komisije vzpostavili zbirko podatkov o protimuslimanskih incidentih. In ta zbirka podatkov se že polni. Tretja skupnost, in tukaj ni hierarhije, tretja skupnost so Rome, največja manjšina v EU. Šest milijonov ljudi šteje ta manjšina. Dobro, veste, kako so marginalizirani kako so potisnjeni ob rob in koliko bolj revni so. Razmere za Rome se uh, slabšajo in agencija bo morala še naprej veliko pozornosti namenjati temu. Ne gre samo za socialno-ekonomske podatke v zvezi z Romi, ki so pomembni. Ne, gre tudi za vzorce proti ciganstva. Ljudje Rome sovražijo preprosto zato, ker so Romi četrta skupina ljudi, to so migranti. Migranti so še vedno pomembna tema za našo agencijo. Ni treba veliko govoriti o tem, dobro poznate situacijo. Leto, leta 2018 in tudi leta 2019 smo bili predvsem zaskrbljeni zaradi razmer v sredozemlju. Veliko ljudi se je utopilo v morju. 2018 je bila številka 6 ljudi na dan in te številke so se nadaljevale tudi v preteklih mesecih. In veliko je tudi kriminalizacije reševalnih prizadevanj. Peta skupnost pa smo mi, splošna publika. Zakaj? Mi. No, leta 2018 smo se začeli bolj zavedati, kako je spodkopana naša zasebnost zaradi digitalizacije naših življenj. Leta 2018 smo se posvečali zaščiti osebnih podatkov in ukrepom na internetu. Pet skupnosti, pet skupin ljudi, to smo obravnavali leta 2018. Spremembe za leto 2019 niso velike, ampak ne gre samo za zgodbo skrbi in pomislekov ter negativnosti lahko vam omenim pet pobud, ki nam dajo upanje. Prvič, 2018 smo videli veliko zakonodaje in politik namenjenih temu, da bi spremenili trende. Sveda, največji dosežek je GDPR. V zvezi s tem smo objavili priročnik Veliko ljudi ga želi prebrati, kajti gre za neke vrste smernice v zvezi z izvajanjem GDPR. Potem smo dobili tudi Evropski stebr socialnih pravic in z vidika temeljnih pravic je bilo veliko zakonodaje tudi okrepljene, na vse zadnje tudi zaradi vašega dela v tem odboru. Seveda na osnovi analiz, ki jih izvajamo mi. Uredba ETIAS, naprimer, pa tudi pregled mandatov določenih agencij ki delujejo na področju temeljnih pravic. Ob zakonodaji in politiki pa smo videli pozitivne znake tudi na področju dobre prakse na nacionalni ravni leta 2018. Nekatere države so res uspešne in bolje moramo poskrbeti za izmenjavo dobrih praks. V poročilu smo izpostavili 30 primerov dobre prakse na nacionalni ravni in to bi moralo biti bolje znano. Naj vam podam primere. Leta 2018 smo objavili poročilo o dobrih praksah za deinstitucionalizacijo invalidov. Ta analiza je temeljila na pozitivnih zgodbah iz številnih držav članic. Četrto spodbudno področje za leto 2018 je več pozornosti na, za arhitekturo, za zaščito, kršitev človekovih pravic. Komisija je okrepila ulogo organov za enakost v naši družbi, naprimer. Videli smo, da se še bolj podpira civilno družbo. V številnih mestih, na številnih področjih je civilna družba ogrožena, zato se morajo institucije odzvati. Na to leta 2018 smo bili tudi zelo uspešni na področju razvoja pobud za krepitev pravne države. In še eno pozitivno območje in, ali področje, to je eno od tistih petih, ki jih bom izpostavil, gre za pozornost namenjeno listini. Barbara Nolan je že govorila o tej listini, zato nimam kaj veliko za dodati. Čisto na osebni ravni pa želim povedati, da me ne skrbi, da ljudje ne poznajo te listine. V življenju listine je tako, kot da bi bili leta 1958 v zvezi s konvencijo o človekovih pravicah. Takrat nihče sploh ni vedel, kaj to je leta 1958. Torej, to drži, ljudje ne poznajo listine, ampak to je izhodišče, ne pa razlog za skrb. Veselimo se že letošnjih pobud da bomo nadaljevali z delom na tem področju, še naprej bomo razvijali orodja za pomoč vam in državam članicam, zato da bomo pomagali ljudem ugotoviti, kdaj liste ne velja in kdaj ne. Novembra se vidimo, odbor Libe pa pozivamo k temu, da v zadnjih tednih tega slovesnega leta poskusi zagotoviti še več zagona za naše delo. Na koncu pa še nekaj. Zadnji pozitivni znak leta 2018 je bil ta, da so cilji trajnostnega razvoja dobili še več pozornosti in zdaj se o njih govori tudi na notranji ravni v EU. Se upravičujem, pravi govornik, prej je bila to notranja zadeva, zdaj pa je tudi zunanje politična zadeva. Gre za to, da načela in človekove pravice upnemo v vprašanja razvoja družb. Zato, zato je poglavje o tem v poročilu namenjeno ciljem trajnostnega razvoja v okviru EU. Gospod predsednik, tukaj bom končal, ne smemo zaspati na lavorikah. 2018 je bilo zahtevno leto ampak videli smo nekaj žarkov upanja in na tem lahko seveda nadaljujemo delo v prihodnosti. Hvala. Hvala. Hvala lepa, gospod O'Flaherty. Hvala, da ste se držali časa za govor. Hvala za odlične predstavitve, gospe Nolan. In hvala tudi za vašo predstavitev. Jasno je, da bo komisar King moral počakati, vendar poskrbimo, da ne bo čakal predolgo. Gre za seveda vprašanje prijaznosti. 15 vas je prosilo za besedo. Lepo prosim, da se držite minute vsak, zato da bo ostal še kak trenutek tudi za odgovor. Najbolj preprosto bi bilo, da nekaterim dam besedo, druge pa prosim, da pošljete prispevek v pisni obliki. Vendar vedno poskušam poskrbeti, da vsi dobite besedo. Če se boste držali besede oziroma časa za govor, boste dobili besedo vsi, če ne, pa pač ne. Prav, predlagam, da začnemo. Začela bo gospa Sipel, zato ker nimamo tukaj kroga koordinatorjev in tako naprej. Gospa Sipel, izvolite, potem pa vi, gospa Infeld, vendar v minuti, lepo prosim, drugače ne bo šlo. Hvala lepa, kratka bom. Slišali smo veliko razprav o temeljnih pravicah in grožnjah za temelje pravice v EU. Posvetiti pa se želim enemu področju, gre za digitalizacijo in umetno inteligenco. To je pomembna tema. Zanima me, ali ima komisija ali agencija FRA kakšno mnenje o tem, kako bi lahko poskrbeli, da bodo temeljne pravice zaščitene na tem področju. Samo en primer. Prepoznavanje obrazov se ne uporablja samo na področju uh, eh, organa pregona, ampak tudi strani drugih. Izvolite, hvala, gospod Intvert. Yes, ja, Najlepša hvala. Mislim, da ne moram biti tako zelo kratka, ampak dobro. Težava je v tem, da imamo letno poročilo, Evropska unija ima eh, zakonodajo, konvencije in tako naprej. Torej, torej pravno gledano imamo najboljši sistem na svetu. Težave pa imamo pri izvajanju in uh, izvajanje ni dobro in to je političen problem, kajti Evropska komisija je tista, ki bi morala poskrbeti za izvajanje, ampak komisija se boji držav članic. Reči moram, da bomo morali počakati uh, in uh, sicer zato, da vidimo, kako pogumna bo nova komisija. Moram reči, da nisem ravno optimistična, glede na to, kar sem videla doslej. Se bo ta komisija pripravljena upreti državam članicam? Pogosto Evropska komisija to prepušča eh, posameznikom, državljanom, ki potem sprožijo sodne postopke. Ti trajajo več let. Druge primere pa Evropska komisija eh, pravzaprav potihem prekine. Hvala lepa. Gospa Strik hvala lepa in hvala obema za dobro predstavitev. Imam vprašanje za gospod Nolan. Ali menite, da bi lahko izboljšali preglednost, ko gre za spoštovanje eh, listine o temeljih človekovih pravicah in poročanje o tem eh, v poročilo Evropske komisije? Strinjam se z gospod Intveld, da imamo težave z praktičnim izvajanjem. Zanima me, ali bi lahko lahko pripravili bolj praktične smernice na nacionalni ravni glede izvajanja listine, recimo člen 24. Tukaj gre za načelo najboljšega interesa, eh, mislim, da se to napačno tolmači in potem še zunanje izvajanje, torej izven območja Evropske unije. Eh, gospod Oflert je že omenil reševalne akcije, pa tudi številne agencije delujejo izven območja Evropske unije. Kako se nadzirajo njihove dejavnosti, kako skrbite za to, da so v skladu z listino o temeljih človekovih pravicah? Gospod Tardina, hvala lepa, eh, gospod predsedujoči smo v novem političnem obdobju in v zadnjih treh letih smo imeli kar nekaj glasovanj, ki so močno spremenila zunanjo politiko. Govorim o Brexitu, govorim o predsedniških volitvah leta 2016 eh, in pa o zadnjih evropskih volitvah. Na ta način eh, so, se je spremenilo obnašanje na volitvah in spremenila se je tudi evropska politika. Prišlo je do prave revolucije prišlo je do večje udeležbe, do uporabe drugačnih instrumentov analize in prišlo je do drugačne komunikacije. Poleg tega pa smo bili priča tudi veliki digitalni revoluciji. Koraki, ki jih je sprejela Evropska komisija, so zagotovo pozitivni, ampak glede na eh, kampanje lažnih eh, novic, eh, glede na zavajanje moramo biti zelo eh, previdni, eh, predvsem, ko gre za digitalne vsebine. Zanima me, kako namerava Evropska komisija zagotoviti eh, boj proti izkrivljanju informacij, kako se boste borili proti temu in krati zagotovili spoštovanje svobode govora in pa zaščito demokracije. Mario King, Sarah Queen. Naj vas opomnim, da bo komisar King prišel čele čez nekaj minut, eh, ni ga še tukaj, mislim, da ste se obrnili na njega. To je naslednja točka. Gospa Jaroka, hvala lepa. Gospod predsedujoči, rada bi spregovorila o pravicah otrok. Hvala lepa za obe predstavitvi. V trenutku, ko tukaj eh, sedimo, je v getih v Evropi na stotine, na tisoče otrok, ki eh, ne morejo v šolo. Eh, danes zjutraj eh, sem vam posredovala tajen video, ki je bil posnet v Tikemušu in jasno lahko vidite, kako spoštujemo pravice otrok, ko gre za evropsko zakonodajo. Države članice ne rabijo spoštovati ciljev, nobenega pravega nadzora ni in to so otroci prihodnosti, to je delovna sila prihodnosti, torej tudi z gospodarskega vidika je to zelo slaba odločitev. E, poleg tega pa člen 24 govori o pravicah otrok, e, ampak ti otroci otroci, vsaj 16 milijonov Romov je in 100 eh, milijonov drugih eh, revnih otrok oziroma oseb in 70 milijonov je otrok. In ti živijo eh, v slabih zdravstvenih pogojih in pa nimajo pravice do šolanja. Gospa Santoš. Hvala lepa gospod predsedojoči. Opa, gosta sta govorila o ukrepitvi civilne družbe in pa o zaščiti eh, borcev za človekove pravice. Kaj pa sredozemlje in pa eh, humanitarna pomoč, ki jo zagotavljajo nevladne organizacije? Na mačarskem imamo sodne postopke na področju migracij in Evropska komisija se na to sploh ni odzvala, tudi se ni odzvala na vse, kar se dogaja v sredozemlju. V Italiji so bili sprejeti zakonodajni akti, eh, ki uvajajo kriminalizacijo eh, humanitarne pomoči in zagotavljanje humanitarne pomoči. Torej, kdo se bo temu uprl? Zanima me, Ali bo komisija sprejela kakšne konkretne ukrepe, po vašem mnenju? Queria... Gospod Ruiz, hvala. No, sam sem želel postaviti podobno vprašanje, kot ga je postavila kolegica Isabel Santoš. E, to vprašanje za gospod Barbaro Nolan. Rekli ste, da ste začeli s številnimi dejavnostmi, postopki v primeru Mačarske in drugih držav članic ampak prišlo je do jasne kršitve 18. člena listine, ko gre za pravico do azila. Naprimer, ko so zaprli pristanišča v Italiji, do danes so pristanišča zaprta, pa tudi v primeru Malte je prišlo do kršitev. Zanima me, kako bo komisija ukrepala ali je sprejela kakšne postopke v zvezi s kršitvijo te pravice do azila. In to je postopanje, ki je nelegalno in ki je tudi proti duhu uh, notranjega trga. Za gospoda Flahrdija pa uh, naslednje vprašanje je izobraževanje in človekove pravice. No. Gospa Vicele, ne je ni tukaj. Gospod Vince, hvala lepa. Med predvolilno kampanjo sem imel težave pri odgovorih na vprašanje državljanov v zvezi z temeljnimi pravicami, še prav posebej, ko je šlo za avtohtone manjšine kljub temu, da etnične in pa jezikovne manjšine predstavljajo 10 odstotkov eh, evropskega prebivalstva in kljub temu, da imamo listino o temeljih človekovih pravicah, eh, so eh, ti državljani razočarani nad izvajanjem te listine, kako bo s tem v prihodnosti. In drugo vprašanje, kako namerava Agencija za temeljne človekove pravice v prihodnosti pripravljati študije in pa priporočila glede eh, položaja tradicionalnih manjšin. Eh, deset let že imamo Lizbonsko pogodbo, mogoče bi bil pravi čas, da se osredotočimo na to. Gospa Purek, hvala lepa. Preden je listina o temeljih človekovih pravic stopila v veljavo pred desetimi leti, je bil podpisan tako imenovani britanski eh, protokol in Poljska se je pridružila temu protokolu. To pomeni, da vsi deli listine ne veljajo za britanske in pa polske državljane. Za Britance je šlo eh, za težave z njihovim eh, pravnim sistemom. Eh, Poljaki, pri Poljakih pa je šlo za uh, varovala, katerih nas je bilo strah. Ali ste analizirali, uh, kakšen vpliv je imel ta protokol na človekove pravice v Evropi? Najlepša hvala. Kot vidite, je komisar King že z nami in uh, zares cenimo njegovo potrpežljivost, kajti naša razprava bo še potekala nekaj minut. Misi Salsahlani, please one minute. Eh, Gospa Al-Sahlan je govorila bom švedsko. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hvala lepa za te zanimive eh, predstavitve. Zanimajo me tri od petih skupin, eh, o katerih govorite. Sem del eh, splošne populacije, sem muslimanka in sem priseljenka. Zanima me, ali ste se ogledali situacijo žensk in otrok eh, in kaj lahko poveste o tej analizi. Poleg tega pa me zanima eden izmed pozitivnih trendov, ki ste ga omenili. Prebivalci, eh, za katere je pomembna direktiva o boju proti diskriminaciji, vemo, da je eh, ta eh, predmet blokade v svetu. Kaj se bo zgodilo v zvezi s tem? Gospa Dobro, govorila bom mačarsko. Najlepša hvala. Hvala gospod predsedojoči, listina o temeljnih človekovih pravicah Evropske unije vsebuje različne vrednote, recimo med drugim tudi neodvisnost eh, sodstva, eh, enako plačilo za enako delo in tako naprej. To so univerzalne človekove pravice. Ampak zaradi državnih posebnosti naj bi bile določene izmed teh pravic eh, omejene, eh, pravijo politiki, ampak eh, pri tem lažejo. Zaradi pravnih predpisov se določene pravice ne spoštujejo in to se dogaja danes na mačarskem. Namreč eh, imamo vlado, ki se zdi, da je nad eh, človekovimi pravicami. Gospa Damovič, govorila bom polsko. Najlepša hvala za predstavitev listine o temeljnih človekovih pravicah in o izvajanju te listine v Evropi. Vendar pa eh, si zastavljam vprašanja glede nečesa drugega. Gre za prihodno razpravo. Zanima me. ali smo eh, razmišljali tudi o tem, da listino o temeljih človekovih pravicah eh, vsebuje boj proti sovražnemu govoru. Gospa Kiniči, hvala lepa, gospod predsedajoči. Osredotočila se bom na pravice otrok. Pravice otrok so del temeljih človekovih pravic, ampak se nažalost ne spoštujejo. Imamo težave z revščino otrok in imamo velike težave z nasiljem nad otroki eh, priseljencev, eh, z strani eh, tihotapcev in poleg tega imamo velike težave tudi z dostopom do pravosodnih storitev. Zaradi tega smo sprejeli tudi posebne odločitve za otroke. Zanima me, kako se nadzoruje izvajanje listine o temeljih človekovih pravicah, eh, še prav posebej na področju pravic otrok. In eh, gospod Oflajerti, ali lahko rečete, da zares eh, ščitimo eh, temeljne človekove pravice otrok? Sedaj pa gospod Fest. Mikrofon, prosim. Mike, bitte. Mikrofon, prosim. Ja, me zdaj slišite. Dve vprašanje imam za gospoda Flagertija. V Evropi je eh, bilo ubitih veliko judov in vse naj bi ubili muslimani. Eh, zanima me, eh, kako antisemitizem vpliva na priseljevanje judov v Evropo in potem so rizična skupina za diskriminacijo tudi migrantje, ki eh, se utopijo v sredozemlju. Eh, ne vem, kakšno povezavo ima to z diskriminacijo. Če se recimo poslanec eh, po nesreči, ko potuje v Bruselj, je to zgolj prometna nesreča, ne pa diskriminacija. Najlepša hvala. Kot vidite, je veliko vprašanj, ki so bila zastavljena in zato prosim, da storite vse, kar lahko, eh, da boste odgovorili eh, čim krajše, kajti komisar eh, King že čaka. Torej najprej gospa Nolan. Hvala lepa. Gospod predsedojoči, čisto na kratko vprašanje glede digitalizacije. Predsednica izvolj eh, Evropske komisije je dejala, da želi v prvih stotih let eh, sprejeti zakonodajno eh, za zakonodajno pobudo na tem področju in GD Connect bo odgovoren za pripravo tega zakonodajnega akta. Torej, močno si bomo prizadevali, da spoštujemo tudi temeljne človekove pravice. Torej, mislim, da bomo na tem področju imeli pionirsko vlogo na svetu, kajti umetna inteligenca trenutno ni predmet nobene specifične zakonodaje. Sedaj pa. K izvajanju. Naj Izpostavim, da smo sprejeli številne ukrepe na mačarskem in na polskem, smo zelo aktivni, vendar pa so ti eh, primeri eh, zelo zapleteni, eh, traje, postopki trajajo dolgo in počnemo vse, kar moramo kot varuhinja človekovih pravic. Sprejemamo ukrepe, kadarkoli je to potrebno. Sedaj pa k samemu. skladu. Komisija trenutno izvaja ta sklad in mislim, da bi morali poskrbeti za izgradnjo zmogljivosti. Eh, le na ta način bomo lahko podprli sodne postopke in to je tudi namen tega eh, sklada. Zaskrbljeni smo tudi, da bodo sredstva sklada eh, potem namenjena eh, zgolj eh, poravnavi eh, stroškov eh, odvetnikov oziroma pravnih zagovornikov. Gospa Jaroka, ki jo poznam tudi zaradi sodelovanja na področju boja za pravice Romov. Pravice otrok so zagotovo ena izmed naših prioritet so uh, del temeljnih človekovih pravic in mogoče ste videli tudi, da je v uh, pismih uh, predsednice komisije eh, o misiji posameznih komisarjev, da so bile vključene tudi pravice otrok. Torej, na tem področju si bomo prizadevali. Sedaj pa bom besedo prepustila kolegu Majklu. Hvala lepa, direktor Flaherty. Poznamo vaša prizadevanja in hvala lepa. za vaš današnji prispevek. Eh, odgovore lahko dopolnite pisno, sedaj pa imate 3-4 minute, kajti komisar King čaka. Ja, hvala lepa. Kar zadeva digitalizacijo in umetno inteligenco, to je prioriteta naše agencije. Pripravljamo eh, tudi analizo človekovih pravic, eh, katerim bomo morali na tem področju nameniti še prav posebno pozornost. Tukaj gre za internet stvari eh, in tako naprej. Ogledati si moramo, kakšna je dejanska situacija. Poleg tega bomo v naslednjih treh tednih izdali eh, tudi poročilo o eh, prepoznavanju obraznih potes in pa človekovih pravicah. In potem tudi umetna inteligenca in to načelo eden od drugi ven. Potrebujemo pa tudi države članice, ki morajo biti strožje pri izvajanju človekovih pravic. Recimo, eh, ni dovolj eh, boja proti sovražnemu govoru, tudi ne, ko gre za javne osebnosti. Otroci. Strenjam se s tem, kar je povedala Barbara Nolan o agenciji o temeljnih eh, človekovih eh, pravicah. Eh, pravice otrok so vključene v vse, kar počnemo, še prav posebej pa se osredotočamo na otroke v zapletenih okoliščinah, ko recimo, ko gre za otroke migrantov. In s tem odgovarjam tudi na vprašanje gospe Kiniči. Objavili bomo tudi poročilo o vračanju mladoletnih otrok v tretje države. Potem pa k sredozemlju. Gospa Santos je že omenila to vprašanje, pa tudi gospod Fest. Gre eh, ne le. Eh, gre za vprašanje eh, prava, mednarodnega prava in prava na odprtem morju. Torej, zaradi tega rešujemo migrante eh, v sredozemlju. Ogledali smo se tudi, kaj se eh, dogaja eh, v sredozemskem morju. Noben postopek ni vodil v sodni postopek, tudi, torej zagotovo ni šlo za kršitev človekovih pravic in potem devesa človekove pravice in ozaveščanje o človekovih pravicah. Poskrbeti moramo za to, da bodo ljudje seznanjeni s človekovimi pravicami. Le na ta način bomo spremenili eh, našo družbo in poskrbeli za ukorenitev teh pravic. Eh, potem pa etične, etnične in pa jezikovne manjšine. To vprašanje pozdravljam, te obstajajo. In so zares eh, pomemben eh, del zakonodaje Evropske unije in moramo poskrbeti, da bodo tudi ustrezno zaščitene. Pogosto prejemamo zahteve, da izvedemo uh, določene ukrepe in zmeraj si te zahteve uh, podrobno ogledamo. Kaj pa Poljska in istina o temeljih človekovih pravicah, nobenih ukrepov nismo sprejeli, ampak hvala za vprašanje. Gospa Al-Salahi, mislim, da sem že deloma odgovoril na vaše vprašanje glede tega, kako se osredotočamo na otroke, ko gre za otroke manjšin in številnih drugih občutljivih skupin, pa tudi žen, na ženske. Eh, Kaj ti ženske upoštevamo eh, na vseh področjih, zaradi tega smo lani pripravili posebno poročilo o izkušnjah žensk, migrant in pa eh, o eh, ženskah v romski skupnosti. Situacija žensk je veliko eh, slabša kot situacija moških. Gospa Dobreva, govorimo o temeljih človekovih pravicah, ne o evropskih človekovih pravicah, gre za listino o temeljih človekovih pravicah. Eh, in eh, temeljne človekove pravice so uzakonjene tudi v listini o temeljnih človekovih pravicah. Eh, ali imamo pravico, da se borimo proti sovražnemu govoru? Ja, ne potrebujemo novih pravil, bolj resno se moramo osredotočiti na izvajanje zakonodaje, ki jo že imamo. In gospod Fest uh, ljudje, uh, ki so jih umorili muslimani, nobenih dokazov nimamo, da uh, bi uh, v Evropi imeli kakršenkoli poseben vzorec. Pred osmimi lete, leti smo jude vprašali, kdo jih napada in opisali so zelo raznolik profil napadalcev šlo je za skrajno desnico, za muslimansko skupnost in tako naprej. Torej. Po velikem priseljenskem valu leta 2015 ni prišlo do nobene spremembe, kar zadeva napade na uh, jude. Hvala lepa. Imeli smo zelo intenzivno izmenjavo mnen. V zaključek naj povdarim, da ni nobenega dvoma, da deset let potem, ko je v veljavo vstopila listina o temeljnih človekovih pravicah, potem, ko je stala pravno zavezojoča, ko je vstopila v veljavo za Lizbonsko pogodbo, se še zmeraj srečujemo z izzivi, poskrbeti moramo za stik z državljani, poskrbeti moramo za boljšo komunikacijo, ukrepiti moramo ozaveščanje. In ne smemo pozabiti, da je ta listina pravno zavezujoča. To velja tako za Evropsko unijo, kakor tudi za države članice. Evropsko sodišče za človekove pravice je sprejelo številne odločitve, ki so pokazale na pomen te listine. tudi na zahtevo Evropskega parlamenta. Evropski parlament je predložil Evropskemu sodišču za človekove pravice številne primere, pri katerih se je listina o temeljnih človekovih pravicah izkazala za zavezujočo, pravno zavezujočo. Gospod Ruiz, imate še kratko pripombo, čisto na kratko, kajti smo pri naslednji točki. Čisto na kratko, gospod predsedujoči. Imamo občutek, da gospa Nola ni odgovorila na naše konkretno vprašanje glede ukrepov eh, povezanih z zaprtjem pristanišč. Mogoče bi lahko odgovorila pisno. Ali lahko samo na kratko to omenite? Ja, pravzaprav. Mislim, da lahko na to pisno odgovorimo. Ni pa to neposredno v moji pristojnosti. Če nam boste poslali pisni odgovor, vam bomo na to vprašanje odgovorili. Najlepša hvala, to je to. Ampak to nekako še ni konec te zgodbe. Kaj ti, kot sem rekel, bo cela vrsta, bomo imeli celo vrsto seminarjev in sej, ki bodo potekale v prihodnih tednih, da bi ustrezno ocenili pomen listine. Ust temeljih človekovih pravicah, ki nam je tako zelo pri srcu. Sedaj pa smo pri naslednji točki dnevnega reda in pozdravljam komisarja Kinga. Okay, let's move on with no delay. Thank you, Commissioner King. Dobro, nadaljujemo brez zamude. Hvala lepa, komisar King, da ste tukaj. Tukaj gre za varnostno vprašanje. To je komisar za varnost. On je naš gost. Kaj ti varnostna politika Evropske unije vsebuje različne instrumente, ki krepijo varnost evropskih državljanov. In veliko smo razpravljali o napačnih informacijah o kibernetski varnosti in natančno o tem bomo razpravljali s komisarjem Kingom. Razpravljali smo tudi o vplivu dezinformacij na volilni proces in to posredno vpliva seveda tudi na demokracijo. Sedaj pa vidimo tudi novo, vlogo nove tehnologije, digitalizacije, umetne inteligence in tako naprej. Kako to vpliva na dezinformacije? To je veliki ziv demokracije v vseh državah članicah. Razpravljali smo o kodeksu ravnanja, o najboljših praksah, o praksah, ampak vse skupaj ne zadostuje komisar King bo orisal nadaljne korake Evropske komisije in tudi načrte glede prihodne zakonidaje. Čeprav posebej, ko gre za kibernetsko varnost v mreži 5G v Evropski uniji. No, to je najnovejši trend in veliki ziv za nas vse. To bo vplivalo na kibernetsko varnost, na kazensko preganjanje. Torej, komisar King, predlagam, da naredite kratko predstavitev v naslednjih 12 minutah, potem pa bomo najprej imeli prvi krok za koordinatorje, kratek, in potem, če bomo imeli čas, bomo dali možnost eh, še drugim poslancem. Ali to je zelo zanimiva tema, komisar King. Najlepša hvala, hvala lepa, da sem ponovno tukaj. Ko smo se sestali pred poletnim odmorom, smo se pričeli pogovarjati o nekaterih izmed teh tem. Gre za vpliv nove tehnologije, za nov pristop k tem tehnologijam, za zlorabe in zelo me veseli, da lahko nadaljujemo z to razpravo. Seveda, gre za nekoliko posebno obdobje v tem trenutku, veliko stvari se dogaja, veliko je razprav o novi komisiji, ampak še zmeraj nas čaka veliko dela do konca oktobra in eh, poskušal bom doseči čim več napredka tudi na teh področjih. Novo izvoljena predsednica komisije je dejala, da digitalizacija spreminja naš način življenja, pa tudi notranji trg in da moramo to v čim večji meri izkoristiti. In sicer za uporabo velikih podatkov, umetne inteligence, zdi se mi, da ste o tem že govorili danes jutraj. Hkrati pa, če želimo uživati koristi nove tehnologije, se moramo zavarovati pred potencijalnimi tveganji. Moramo identificirati ta tveganja in eh, poleg tega moramo ublažiti tveganja. Ubraniti se moramo tistih, ki nam želijo povzročiti škodo. Zaradi tega moramo razmisliti ne le o gospodarski, industrijski plati tega novega razvoja, ampak moramo razmisliti tudi o varnostni dimenziji. Na ta način bomo lahko zaščitili naše državljane in pa našo družbo pred eh, zlorabami. Z evropskega vidika to pomeni, da moramo vzpodbujati pravo izbiro, ko gre za izgradnjo kritične infrastrukture, ko gre za zavarovanje te infrastrukture, pa tudi ko želimo zagotoviti, da se ta infrastruktura uporablja v prave namene in da preprečimo zlorabo te infrastrukture. Predsedojoči je omenil 5G, zato eh, bom sedaj na kratko uriso situacijo na tem področju v Evropi. Se vedno bolj zavedamo, kako zelo pomembno je, da zaščitimo našo kritično temeljno infrastrukturo. Zaščititi jo moramo pred napadi, eh, pred eh, vohunjenjem, pred eh, napačnim prenosom te tehnologije. Preprečiti moramo, da ta pride v napačne roke. In v Evropi moramo sodelovati, zato da bi eh, identificirali pomankljivosti eh, in jih odpravili. Pomankljivosti v naši kritični infrastrukturi. Pripravili smo eh, priporočila za zagotovitev varnosti omrežji 5G. Podobno smo storili že v preteklosti, eh, v primeru telekomunikacijskih storitev, ko je šlo za 3G, 4G, eh, je šlo predvsem eh, za vprašanje stroškov, sedaj pa bi radi na prvo mesto postavili varnost. Sveda govorimo o evropski infrastrukturi in predstavili smo trifazni pristop. Prva faza je bila, da vse države članice identificirajo tveganja. No, to je sedaj opravljeno in države članice so predstavili analize. Druga faza poteka sedaj. Želimo združiti vse te analize in uh, pripraviti evropski pregled situacije, in želimo tudi, seveda, pripraviti strategije in priporočila za boj proti tem tveganjem, za ublažitev teh tveganj. Naredili smo dober napredek, naslednji korak, formalni korak bo oktobra, ko bova z Marijo Gabriel poročala o tem, kaj smo se naučili iz našega dialoga z državami članicami o tveganjih in ko bova predstavila ukrepe za prihodnost. Sedaj pa napačne informacije, dezinformacije. O tem smo govorili že v preteklosti. Aktivno sodelujete v politični razpravi v državah članicah in v Evropi in zato se dobro zavedate, kakšno tveganje predstavljajo dezinformacije. To vpliva na demokratične postopke, na volitve in poleg tega na ta način tudi ločujemo eh, našo družbo. In komisija je zato sprejela številne pobude. Pripravili smo sporočilo o boju proti dezinformacijam na spletu leta 2018, poleg tega smo sprejeli akcijski načrt lani decembra o boju proti dezinformacijam in pa predvolilni svežen lansko leto. In vse te pobude vključujejo številne eh, zasebne in pa javne deležnike, državne uh, inštitucije, državne ustanove, uh, nevladne organizacije, izobraževalne ustanove, medije in tako naprej. Kaj ti želimo, da bi bili vsi vključeni v ta prizadevanje? Preživeli smo evropske volitve, vi ste jih občutili na lastni koži in. Uh, Na koncu smo lahko ugotovili, da ni bilo nobene spektakularne kampanje dezinformacij v obdobju pred temi volitvami, vendar pa to ne pomeni, da napačnih informacij ni bilo. Velik je bil pretok tovrstnih informacij pred volitvami. V Nemčiji smo ugotovili, da je kar 86 odstotkov eh, dejavnosti stranke v predvolilnem obdobju predstavljalo oglaševanje te stranke. To je šestkrat več, eh, kot je znašalo oglaševanje vseh, eh, oglaševanje vseh drugih strank skupaj. In velika večina tega oglaševanja je prišla iz grozda 80-ih tisoč računov. Ti računi so bili nekoliko sumljivi. Eh, in ti eh, računi eh, so si izmenjavali ta sporočila in tako okrepili kroženje. Gre za propagando napačnih informacij. In če neka platforma ne more ugotoviti, da je takšno število računov z uh, imenom, ki se umije zgolj na dve črki, sumljivo, potem imamo težave. In to vpliva tudi na politično življenje v Evropi. Zaradi tega smo vzpostavili stike z velikimi spletnimi platformami in sprejeli uh, kodeks o boju proti dezinformacijam. Uh, gre za Facebook, Google, Mozilla. Eh, in tudi za podjetja iz eh, oglaševalskega sektorja. In tudi Microsoft se je pridružil temu kodeksu spomladi letos, sprejeti bil septembra lani in veliko je zavez v okviru tega kodeksa in nadzorujemo tudi spoštovanje teh zavez. Eh, o spoštovanju teh zavez pa smo poročali tudi v predvolilnem obdobju. Nadaljevali bomo z nadzorom in pregled bomo predstavili jeseni poleg tega sredi septembra pričakujemo tudi uh, samo ocene, uh, pa tudi ocene uh, neodvisnih svetovalnih podjetij do sredine oktobra. Ko bomo imeli zbrane vse te informacije, pa bomo predstavili pregled izvajanja kodeksa in sicer pred koncem oktobra. In še končni korak, to bo sporočilo komisije, ki ga pričakujemo v začetku prihodnega leta po nadaljnih posvetih z neodvisnimi izvedenci in pa državami članicami. In kot sem dejal že v preteklosti in kot je dejala moja kolegica Marija Gabriel, če bodo rezultati nezadovoljivi, potem bi morala komisija predlagati nadaljne ukrepe tudi zakonodajne ukrepe. Spletne platforme imajo še prav posebno odgovornost, ko gre za boj proti dezinformacijam na spletu. Google, Twitter in Facebook so sprejeli ukrepe na številnih področjih. Mm, poleg tega so pripravljeni deliti tudi več podatkov, ampak kljub vsemu nas čaka še veliko dela, kot eh, kaže tudi primer, ki sem ga prej navedel. Platforme morajo zagotoviti podrobnejše informacije, tako da eh, bomo lahko lažje identificirali zlorabe in tudi eh, tarče napadov. Poleg tega je potrebno poskrbeti za ustrezne preglede točnosti podatkov v vseh državah članicah, potrebno pa je spodbuditi tudi odgovornost državljanov zagotoviti moramo dostop eh, do podatkov, ki eh, jih imajo na voljo te platforme, tako da se bomo lažje odzvali na razvoj na spletu. V državah članicah je bilo predlaganih veliko zakonodajnih eh, aktov, recimo v Veliki Britaniji. Eh, ali pa v Franciji, ker želijo poskrbeti za večji prevzem odgovornosti strani internetnih eh, platform. V Veliki Britaniji želimo preprečiti zlorabe. V mesecih pred volitvami pa smo poskrbeli tudi za eh, omrežje za sodelovanje med volilnimi komisijami in pa izvedenci eh, na področju kibernetske varnosti. Poleg tega smo sodelovali tudi s političnimi strankami, poskrbeli smo za boljše ozaveščanje eh, in želeli smo poskrbeti za večjo preglednost, čeprav posebej pri političnem oglaševanju. Pripravili bomo tudi poročila o volitvah, o tem, kako so volitve potekale in sicer eh, jeseni. Poleg tega smo vzpostavili tudi sistem opozarjanja eh, za eh, boj eh, proti kampanjam dezinformacij. Gre za sistem opozarjanja, ki so ga vzpostavile države članice v, primerje, v sodelovanju z Evropsko komisijo. In to je ukrepilo stike in pa sodelovanje med različnimi državami članicami. Nadaljevati moramo z našim delom v tej smeri izgraditi moramo središče za raziskave, za analize in uh, za sodelovanje z mednarodnimi partnerji. V zadnjih dveh letih smo mobilizirali tudi uh, skupnost, ki združuje civilno družbo, izvedence in tako naprej uh, in ki se ukvarja z točnostjo informacij in pripravlja tudi naš odziv na ta način. Oziroma, Poleg tega bomo vzpostavili tudi evropsko platformo za boj proti eh, dezinformacijam. Na ta način želimo podpreti to skupnost. In če želimo to storiti, potem, pa, potem morajo tudi eh, družbeni mediji storiti svoje, zagotoviti morajo dostop do svojih podatkov za te eh, izvedence, tako da bodo ti lahko izvedli ustrezne raziskave in eh, poskrbeli za. Eh, spoštovanje poklicnih in etičnih standardov. Pomagamo tudi eh, podjetjem, da se borijo proti dezinformacijam. Več kot 40 milijonov smo vložili za eh, nove tehnologije, za boj proti dezinformacijam. Na ta način tudi pospešujemo izvedbo različnih projektov in partnerstev in ustvarjamo povezave med raziskovalci, med podjetji in platformami družbenih omrežij. In ta komisija je predlagala tudi eh, določen proračun v vrednosti več kot 60 milijonov v okviru naslednjega večletnega finančnega okvira, da se podprejo ti ukrepi in pa drugi ukrepi, s katerimi bomo podprli kakovostno novinarstvo, medijski pluralizem, eh, medijsko pismenost in tako naprej. Naredili smo nekaj napredka, ampak veliko dela je še pred nami. Veseli me, da se tudi vi ukvarjate s tem, da je to na vašem dnevnem redu in tudi na dnevnem redu prihajajoče komisije. Budoča predsednica komisije eh, tem temam pripisuje veliko pozornosti, eh, želi si tudi koordiniranega pristopa eh, do etičnih vidikov umetne inteligence, predlagala bo zakonodajo na tem področju, potem novi zakon o digitalnih storitvah in to so vse pomembna prizadevanja, s katerimi želimo zagotoviti, Eh, Evropo blaginje eh, in varnosti. Torej, želimo zagotoviti, da bo naša digitalna prihodnost uspešna. Hvala. Muchísimas, muchísimas gracias. Una vez más, comisario King. Najlepša hvala, gospod King. Veliko je hibridnih grožen. In vi ste govorili tudi o vlaganju v to področje in o delu, ki ga je komisija izvedla. Um, Mm, obstajajo pa akteri, ki vlagajo milijardne številke v dezinformacije in zato eh, je potrebna izmenjava mnen na tem tako občutljivem področju. Veliko je takšnih hibridnih groženj, ki ogrožajo našo demokracijo. Mm, v prvem krogu bodo svoje vprašanja postavili koordinatorji ali pa njihovi predstavniki. Eh, prvi bo imenoval LS, govoril gospod Lenars, izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedujoča in pa gospod komisar. Srotočil se bom na tehnologijo 5G. Nihče ne zanika, da ima 5G velik potencial in dobro je, da se ta odbor osredotoča tudi na varnostna vprašanja povezana s tem. Imamo pa dve strani medalje. Ena je varnost omrežji, o tem ste govorili precej podrobno, še posebej, ko gre za Huawei, eh, za Kitajsko, za kitajske digitalne storitve in tako naprej. In pomembno je, da imamo evropski pristop do tega. Eh, nekatere države se niso držale roka za eh, oceno učinka, zdaj so opravile svoje delo. Ne gre pa samo za evropsko vprašanje, to je globalna zadeva in zanima me, kakšno je sodelovanje med Evropsko unijo in pa kolegi v Avstraliji ali ZDA vse nas skrbijo iste teme in podobna vprašanja se pojavljajo tudi v teh državah. Ne gre pa samo za varnost omrežja, ampak tudi za to, kako varnostne službe eh, lahko operirajo v dobi 5G. Eh, Europol je podal poročilo mm, aprila in to poročilo je precej alarmantno. Rekli so, da v okviru 5G, da bodo eh, organi pregona veliko težje izvajali prestrezanje, potem IMSI, ta tehnologija eh, bo tudi veliko bolj težavna, eh, predvsem za ljudi, ki redno menjajo um, SIM kartice, potem eh, kodiranje, enkripcija, vse to bo organom pregona zelo otežilo delo v primerjavi z delom, ki ga upravljajo zdaj. Ne zanima me, kaj lahko naredimo in kaj bo naredila komisija, da zagotovi da se bomo ustrezno soočili s tem. Tehnologija zelo hitro napreduje. Mm, zagotoviti moramo, da bodo organi pregona v Evropi eh, pripravljeni na to, da se bodo ustrezno eh, soočili s 5G in da bodo to znali tudi uporabljati. Hvala. Eh, kolegica Sipel, ki je koordinatorka socialistov. Hvala. Tudi sama bom začela s 5G. Malo sem presenečena, zato ker sem v zadnjem mesecu iz različnih držav slišala same pohvale na račun 5G, eh, da to pomeni hitrejši internet in tako naprej. Ampak eh, zdaj pa vidimo, da obstajajo tudi problemi, ne samo s 5G, ampak tudi z enkripcijo. To je pomemben vidik ne samo za finančni sektor, za podjetja, ampak tudi za odvetnike, novinarje, za žvižgače. Tako da ne moremo eh, povsem zavrniti ideje enkripcije, ampak eh, zanima me, kako se bodo temu prilagodili organi pregona ali vidite kakšen način, kako jim to olajšati. Pa še eno vprašanje. Eh, vse več govorimo o novih tehnologijah in vedno pravimo, dobro, sodelovati moramo z zasebnimi podjetji, ki imajo ustrezno znanje ampak javni organi eh, v policiji in pravosodju pa pravijo, da nimajo dovolj tehničnih strokovnjakov, IT strokovnjakov, ki bi se ukvarjali s takšnimi vprašanji. In po mojem mnenju eh, eh, lahko obstaja problem, da ne bo nadzora, če se povežemo z zasebnim sektorjem, če bodo oni potem začeli organizirati tehnologijo za nas. Ali obstajajo kakšne razprave znotraj komisije o tem, eh, kako eh, povečati tehnično znanje naših javnih organov. Hvala. V imenu Renew eh, bo govorila gospa von Wiese. Thank you um, for uh, Renew Europe uh, and Ms. Intfeld. Um, thank you, Commissioner King. Um... Hvala, komisar King. Prepričana sem, da se zavedate problemov z dezinformacijami in manipulacijami. V Združenem kraljestvu je bilo tega veliko, še posebej, ko je šlo za referendum o članstvu v EU leta 2016. Takrat eh, se je razširilo veliko eh, dezinformacij. Eh, v Združenem kraljestvu smo pred eh, splošnimi volitvami, mogoče tudi pred novim referendumom in zato je nujno potrebno, da se eh, sprejmejo ustrezni ukrepi. Mislim, da bodo preventivni ukrepi, ki ste jih vi navedli, prišli prepozno. Zato me zanima, kaj lahko vi kot komisija naredite, da pomagate volilnim odborom in komisijam po državah članicah, da se zoprstavijo takšnim goljufijam, še posebej v situacijah, ko vlade iz kakršnega koli razloga ne znajo ukrepati proti takim ponaredbam volitev. Hvala. Hvala. Gospa Strik, v imenu zelenih, izvolite. Hvala predsedujoča, hvala komisarju Kingu za uh, njegov eh, govor, poln informacij. Z vidika zelenih bi rada poudarila, da tudi mi priznavamo potrebo, da se zaščiti državljane pred dezinformacijami in pred sovražnim govorom. Po drugi strani vidimo tudi potrebo po tem, da se zaščiti svoboda govora in pa dostop do informacij. In zato bi rada od komisarja izvedela, kako najti pravo ravnovesje med obema vidikoma. Kaj vas pri delu vodi, kakšne kriterije uporabljate za to, da dosegate to ravnotežje. In kar se tiče preglednosti, Lahko vidimo, da je komisija si prizadevala za transparentnost samo pri političnih oglasih, oglaševanju. E, mi pa mislimo, da potrebujemo prava pravila za to, da se preglednost e, zajamči. Ali komisija e, predvideva, da bo oblikovala kakšne, kakšna bolj konkretna pravila na tem področju? Hvala. Hvala. Gospa Tardino, FID. Tanto mi scuso perché in maniera distratta. Najlepša hvala. Eh, žal mi je, ker sem že prej prebrala ta prispevek, bila sem nekoliko zmedena. Zato bom sedaj nekoliko krajša in bom kar prešla k vprašanju, ki so eh, ga že izpostavili kolegi prej. Gre za dezinformacije. Komisar je govoril o tem, eh, kateri ukrepi so bili sprejeti doslej. Govoril je tudi o kampanji za ozaveščanje in o dogovorih eh, z zasebnimi podjetji. Kaj pa, če to ne zadostuje za boj proti eh, širjenju napačnih informacij? Kot eh, so povedali že kolegi, me zanima, kaj namerava eh, Evropska komisija storiti v kratkoročnem in srednjeročnem obdobju, kajti vse države članice smo še prav posebej v obdobju predvolilne kampanje, pa tudi kasneje izpostavljene dezinformacijam. Kako se nameravate konkretno boriti proti dezinformacijam, tudi z normativnimi ukrepi? Najlepša hvala. Gospod Prokačini iz EKR, izvolite. Eh, Najlepša hvala. Zahvaljujem se komisarju Kingu. Eh, prva, prvo vprašanje se nanaša na dezinformacije. Vemo, da se veliko eh, komercialnih dejavnosti danes izvaja na spletu in glede na podatke, ki so bili zbrani, zgolj javni pravosodni organ ali pa je policijski organ ne more zatreti spletnih eh, strani, ki širijo napačne informacije, še prav posebej zaradi tega, ker gre tukaj eh, pogosto tudi za delovanje zasebnih podjetij, ki se nahajajo izven Evropske unije. Ali bodo imeli javni organi torej večjo vlogo pri tem? In eh, drugo vprašanje, oziroma kako grebiti njihovo vlogo, in drugo vprašanje se nanaša na 5G. Pred dvema dnevoma sem prebral, da je eh, podpredsednik Evropa Huawei eh, v odnosu z ZDA izpostavil pričetek tega projekta v eh, Evropski uniji in zanima me, kakšno je eh, stališče Evropske komisije. E, Hvala. Zdaj pa koordinatori iz GUE. Kdo dobi besedo, gospa Peletije, če se ne motim? Eh, za drugi krok pa bomo zdaj. Uh,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 Eh, s tem je seznam zaključen, če ni kakšne napake, sicer pa me upozorite, prosim. Eh, gospa Peletje, izvolite besedo. Hvala. Eh, na eno situacijo bi vas rada upozorila. Ta situacija je prisotna povsod v državah članicah in zanima me, kakšni so vaši predlogi v skladu s 13. členom listine o temeljnih pravicah. Tukaj imamo v mislih eh, otroke, beguncev, otroke migrantov, potem ljudi s posebnimi potrebami in mislim, da bi v odboru Libe eh, se morali ukvarjati s tem, prav tako bi eh, se morali ukvarjati vi, ki ste odgovorni za to področje. Minutoš. Gospod King, izvolite besedo za deset minut, tako da odgovorite našim koordinatorjem. Uh, thank, thank uh... Najlepša hvala. Eh, bom zdaj odgovoril na ta vprašanja, mogoče pa se bodo pojavila potem še kakšna pod vprašanja. Če ne dam popolnega odgovora, prosim, eh, postavite še kakšno pod vprašanje. Najprej, kar se tiče 5G. Mm, prav imate, gospod Lenars, eh, imamo varnost sistema, imamo pa tudi vprašanja tehnične narave in pa v zvezi s pristopom do tega sistema mi opravljamo analize eh, teh področji skupaj z državami članicami in eh, to so vprašanja, ki se dotikajo nacionalne varnosti v samem bistvu in napredek lahko naredimo samo takrat, kadar bodo države sodelovali. In eh, upam, da bodo vsi priznali pomen tega sodelovanja. Mi bomo um, podajali javne informacije v zvezi s tem. Sodelujemo tudi z mednarodnimi partnerji, pogovarjamo se z ZDA, bil sem v Avstraliji, na Novi Zelandiji, govoril sem tudi z njimi o tem in skupaj smo potegnili nekaj lekcij in zaključkov. Gospod Prokačini, mi smo že na začetku eh, stvari zastavili tako, da ne bomo začeli z nekimi predpostavkami. Nismo Eh, začeli z nekimi predpogoji, kdo je lahko eh, dobavitelj, kdo lahko sodeluje in tako naprej. Ocenili smo tveganja in jih skušamo oblažiti. Smo pa že na začetku rekli, da če bo možno, bomo na koncu procesa prišli do skupnega dogovora z državami članicami, da kar se tiče eh, dobaviteljev, storitev in pa produktov, da bi opredelili tiste, ki so nevarni, ki predstavljajo grožno. Ni pomembno, katera storitev je to, kateri produkt je to ali pa kateri eh, proizvajalec oziroma dobavitelj. Eh, ni važno, mi bomo pač ukrepali proti tistim, ki predstavljajo grožno in eh, tako smo zastavili to naše sodelovanje. Tu velja za imena dobaviteljev, pa tudi za uh, vse druge udeležence na tem področju. Um, potem pa še različni pristopi oziroma vedenje eh, v eh, tem sistemu. Zaradi enkripcije izziv postaja vse teži. Ne gre pa samo za enkripcijo, ampak tudi za tehnične vidike in oblike novih komunikacij. Teh problemov se zavedamo. In to je za nas tudi ključno vprašanje, o katerem razpravljamo z državami članicami in pa tudi z nekaterimi specializiranimi agencijami, kot je naprimer Europol. Eh, moramo um, podpreti organe pregona in avtorizirati um, torej pregon. Eh, priznati pa moramo tudi pomen enkripcije, enkripcija in kodiranje igrata pomembno vlogo v naših življenjih. Sam ne bi želel živeti v svetu brez enkripcije, ko gre naprimer za bančne račune. In zato moramo najti način, kako bomo še naprej podpirali avtoriziran dostop za organe pregona, ko um, primer to zahteva, ne da bi pri tem spodkopali integriteto sistemov enkripcije, na katere. Eh, se zanašamo in od katerih smo odvisni. Eh, ne želimo, da bi se dostop odprl tudi za kriminalce. In izziv je zelo jasen, kako bomo to storili, pa je drugo vprašanje in to je težko. Trenutno smo dejavni na dveh področjih. Nekaj praktičnih zadev smo že izvedli, naprimer eh, podprli smo agencijo organov pregona, vključno z Europolom in jim pomagali pri razvijanju njihovega razumevanja in pa tehničnih kapacitet. Delamo pa tudi z mednarodno skupnostjo. Sodelujemo pri vprašanju, eh, kakšne standarde bomo postavili za uporabo 5G in drugih novih tehnologij. Eh, v čim večji meri se skušamo zaščititi proti temu, da bi organi pregona bili izključeni. Kar se tiče praktične pomoči, naj povem, da smo Europolu tudi namenili dodaten denar za to, da um, razvije tehnične metode uh, dekripcije, naprimer pri laptopih, telefonih in tako naprej. Pomagamo tudi državam članicam in njihovim organom pregona, uh, spodbujamo sodelovanje, um, razvijamo nabor urodja še naprej imamo raziskovalne projekte in proučujemo načine, kako eh, začeti z avtorizirano dekripcijo. Gospa Sipel eh, dobro ve, da smo začeli tudi pripravljati zakonodajo, kako organom pregona omogočiti hitrejši dostop do elektronskih dokazov. To so torej tisti ukrepi. Eh, s katerimi se pripravljamo na prihodnost. Kar pa se tiče dezinformacij, ja, številni ste spraševali o tem, gospa Stirk, naprimer. Uravnotežiti moramo svoje prizadevanja eh, za to, da zmanjšamo sovražni govor, nelegalno vsebino dezinformacije eh, s pomenom tega, da se ohranijo vrednote, ki jih ščitimo in eh, Prva med njimi je svoboda govora. Mislimo, da je to možno doseči. V zadnjih 18 eh, mesecih smo postavili temelje, upam, da bo nova komisija sledila in na podlagi teh temeljev lahko razlikujemo med nezakonito vsebino, naprimer eh, spolno izkoriščanje otrok, eh, vse, kar je nezakonitega na spletu, potem teroristična vsebina tudi spada sem, da je tudi nezakonita tukaj ne gre za vprašanje svobode govora, to je nezakonito. In mi skušamo to nadzorovati. Potem sovražnega govora je tudi veliko sovražne komunikacije. V zvezi s tem nimamo zakonodaje in je ne pripravljamo, ampak to izvajamo prek prostovoljnih dogovorov, ki so tudi precej učinkoviti. Nekateri pa pravijo, da bi morali mogoče tudi eh, pogledati, kakšna je zakonodaja na tem področju in jo oblikovati. Uh, Potem pa imamo tudi eh, dezinformacije, zavajanje, o tem sem tudi eh, govoril in tukaj želimo ukrepiti transparentnost. Eh, imamo kodeks s številnimi ukrepi, s katerimi spodbujamo transparentnost, naprimer pri političnem oglaševanju, pri zasedbi političnega prostora, pri podatkih za raziskave. Nekaj napredka smo dosegli na prostovoljni ravni, ampak tega napredka ni bilo dovolj, vsaj ne zaenkrat. In komisarka Gabriel in jaz sva si rekla v preteklosti, da če bodo zaključki taki, da napredek ni zadosten, bomo um, dejavnosti še ukrepili. Eh, lahko razmislimo tudi o eh, zakonodajnih ukrepih, regulativnih ukrepih, ki se bodo osredotočili na pravila o transparentnosti. Eh, ne gre samo za to, kaj je zakonito in kaj ne. Ampak ugotovili smo, da obstajajo, lahko obstajajo tudi pravila glede izvora teh informacij, tako da bodo ljudje vedeli, kaj gledajo, kaj berejo in odkot to prihaja. Mislim, da je to pristop, ki smo ga zauzeli. Zaenkrat podpiramo tudi posamezne države članice preko mrežja, ki sem ga upisal. Ehm, bilo je eno vprašanje konkretno o Združenem kraljestvu. Tam imamo zelo aktivnega partnerja in sicer eh, britanski, eh, britanska komisarka eh, za informacije. Ona je zelo aktivna na tem področju in je tudi ukrepala v primerih, ki ste jih vi omenili. Mi bomo njo in pa druge nacionalne urade za podatke in informacije podpirali še naprej potem gospod Prokačini, javni organi, ki naj bi bili bolj primerni kot eh, zasebni organi oziroma zasebna podjetja. Eh, tukaj gre za zasebni sektor v veliki meri, veliko informacij je zasebnih eh, in veseli me, da smo na prostovoljni ravni bili uspešni. Ne smemo pa se odvrniti od predpisovanja novih pravil in od oblikovanja zakonodaje. Naprimer, ko gre za teroristično vsebino, tukaj komisija je eh, v okviru trialogov predlagala eh, določene spremembe. Eh, mislimo, da bi potrebovali nova pravila, tako da bodo javni organi, pravosodni in pa organi pregona lahko ukrepali takrat, ko zaznajo nezakonite vsebine oziroma teroristične vsebine na spletu in takrat se morajo odzvati tudi zasebni organi. Hvala. Hvala, komisar King. Zdaj pa se bomo potrudili, da vključimo čim več govorcev. Vsaj 15 se vas je javilo k besedi. Uh, urnik nas malo omejuje, približno pol ure še imamo za zaključek te druge točke na dnevnem redu. Mislim, da je to kar dobro in predlagam, da vsak dobi eno minuto, tako boste lahko spregovorili vsi. Uh, Ehm, prosim, če postavljate kratka vprašanja, eh, potem pa bo še komisar King odgovoril. Gospod Peters bo prvi iz ELS. Hvala, lahko sem zelo kratek, eh, zato ker je moje vprašanje že bilo postavljeno in sicer glede 5G in varnosti. Vem, da ste države članice prosili, da pošlejo eh, nacionalne ocene tveganja in rekli ste, da boste oktobra Eh, tudi podali sporočilo o tem. Mene pa nekaj skrbi, namreč eh, kakšna naj bi bila pobuda na evropski ravni v zvezi s tem vprašanjem. Mi zdaj na koncu odkrivamo, da želimo um, narediti 5G bolj konkreten. Ne? In če si pogledamo nacionalne ocene tveganja, ki so vam jih poslale države članice, uh, verjetno obstaja velika raznolikost med posameznimi državami. Moje vprašanje pa je naslednje. Upam, da bo prišlo tudi do pobude na evropski ravni za to, da bo varnost zagotovljena. Hvala. Gospod Klod Moraes, hvala predsednik, hvala gospod komisar, hvala za vaše delo. O kibernetski varnosti in o 5G govorimo zaenkrat v prostovoljnem okviru. In vse, kar vidimo na tem področju, um, tudi pogovarjali smo se z vodjo Enise, uh, vse, kar uh, vidimo, je, da uh, industrija um, poziva k uh, obveznemu certificiranju. Um, sam sem tudi nadomestni čle, član v odboru ITRE, tako da veliko um, slišim na to temo. Zanima me, uh, kaj vi menite o tem obveznem certificiranju in ali bi morali poseči po tem, uh, kaj se bo zgodilo do leta 2023. Nove države članice uh, tudi ugotavljajo, da se veliko. Eh, dogaja na spletu in pa izven spleta v zvezi s transparentnostjo. Mm, zanima me, ali smo tukaj uspešni. Eh, to se sprašujemo v moji državi, v Združenem kraljestvu, pa tudi drugod. Imamo elektronske procese. Mm, presegel sem že eno minuto, tako da se ne morem spuščati v podrobnosti. Naslednji teden bomo tudi na plenarnem zasedanju imeli razpravo o tem, kaj eh, lahko naredimo proti umešavanju. Eh, predvsem pa mislim, da ta tema zanima Združeno kraljestvo ehm, v zvezi z Brexitom. Mm, ne, ali smo pripravljeni na izhod brez dogovora ali ne, lahko pa mi na to odgovorite tudi eh, pisno. Gospod Rukadu. Eh, hvala. Omenili ste akcijski načrt, eh, ki ga je komisija pripravila decembra 2018. Sama ta načrt pozdravljam. Nekaj specifičnih vprašanj imam, ali nam lahko date nekaj primerov o tem, kako deluje primer zgodnega upozarjanja, ki je bil vzpostavljen leta 2019 oziroma kako je deloval med volitvami. Potem uh, omenili ste tudi skupnost tistih, ki preverjajo dejstva, kako velika je ta skupnost in kako se bo razvijala v prihodnje. Uh, Tretje vprašanje pa je, ali nam lahko poveste, kakšno je vaše mnenje o e, treh glavnih prioritetah, katere so za vas tri glavne prioritete in e, tri področja, kjer bo komisija res nujno ukrepala. Gospod Breer, dve vprašanji, komisar. Najprej eh, varnost 5G. E, Vemo, da bo del omrežja imela vlasti, jih bodo imela vlasti um, kitajska podjetja oziroma kitajsko omrežje bo to. In eh, ali to lahko nadzoruje skupina 20 ljudi, naprimer. Eh, ali vi želite, da so um, omrežja 5G eh, zavarovana z enkripcijo? Ne moremo imeti obojega, kakšen bo način varovanja teh, podjet, teh omrežij, oprostite. Potem pa še. Um, sporočila različnih generalnih direktoratov komisije. Pri vas pravite, da bi e, v primeru sovražnega govora moralo priti do e, zaključka e, pogodbe oziroma licence. To pa je nekaj drugega kot to, kar ste vi tukaj povedali. Ali lahko si zamislimo take sankcije? Gospod Fest. Hvala lepa. Ko govorite, me je kar strah. V Nemčiji naj bi prišlo do dezinformacij in govorili ste o Facebook računih. No, nimate dokazov za to, da so se tam upravljali boti. No, nimate dokazov, pa vseeno govorite, da je prišlo do te kampanje dezinformiranja in da obstajajo neki zli akterji. Če bi delali za časopis, bi vas zato že odpustili, ker mešate dejstva in domnevanja. Zanima me, kaj menite o tem? Pravna država bi morala vse zadnje biti v dobrih rokah. Zanima me, kaj je s to skupnostjo za preverjanje dejstva, a ne gre tukaj samo za še eno obliko cenzure. Hvala. Hvala. Eh, želim čestitati Veliki Britaniji, eh, zato ker ima ljudi kot ste vi, mislim, da z eh, takimi državljani lahko zaupate v prihodnost. Vi, komisar, ste tukaj pred nami zadnjič in mislim, da drugi komisar ne bo tako uspešen kot vi, oziroma vi ste zadnji britanski komisar škoda je, da eh, ne bomo dobili novega komisarja iz Združenega kraljestva. Mislim, da so Britanci lahko ponosni na vas, zato ker ste res dober strokovnjak in tudi dober diplomat. Yeah, I hope so. I hope so. And and my question is only about that. Uh, in the Czech Republic was a... Uh, no, moje vprašanje pa zadeva kitajsko podjetje Huawei. Na češkem smo imeli razpravo o tem, ali mislite, da eh, se lahko infiltrirajo v elektronske komunikacije in lahko potem to uporabijo za vohunjenje ljudem, za ljudmi v Evropi. Hvala, gospod Zdehovski. Mm, spomnili ste nas na citat Marka Twaina. Novice o eh, smrti prihajajo prezgodaj. Gospa Dobrev je naslednja. Hvala, govorila bom mađarsko. Na mađarskem je prišlo v zadnjem letu in pol vsaj do stotih strani eh, na spletu, kjer smo lahko analizirali tudi povezave z Rusijo. Eh, potem se te strani razširijo, oziroma vsebina se razširi tudi na Facebooku. Gre pa za to, da se destabilizira Evropo in Evropsko unijo. Mogoče smo že navajeni na to, da se take tretje države upletajo v Evropo. Um, določene države skušajo spodkopati uh, Evropsko unijo, ampak na mačarskem je še en problem, namreč uh, um, da se potem te eh, informacije širijo tudi po radiju in televiziji. Um, to uporabljajo tudi vodilne stranke za kampanjo, za destabilizacijo Evropske unije. In vse to se dogaja uh, s pomočjo javnega denarja v državi članici. Kako lahko to dopustimo? Thank you, Chair, um, and thank you, Commissioner, for, for your. Gospod Tudores, hvala, eh, komisar. Jaz bom tudi govoril o 5G, pa eh, zelo na kratko moje vprašanje, kar direktno. Eh, faza 2 in faza 3 pristopa, ki ste ga omenili, še posebej me zanima faza 3. Zanima me, kakšne instrumente ste si zamislili oziroma si jih je zamislila komisija na podlagi Eh, ocen tvegan, ki bodo pripravljene v fazi dve. Kako močan mislite, da bo ta instrument, ta mehanizem, ali bo šlo za nek nabor standardov, ali bodo to eh, zahteve tudi do um, tistih, eh, ki kandidirajo na javnih naročilih. Nekatere države so že šle skozi takšna javna naročila. Eh, nekatere države so večje, manjše, veliko razlik obstaja tudi v uporabi eh, tehnologij. Eh, zanima me, kako boste pripravili te postopke in ali bo, do, ali bo prišlo do zahtev na tem področju. Potem me zanima, kakšni bodo ti kriteriji za podjetja, ali bo, bodo vključeni tudi etični kriteriji upravljanja in tako naprej. Hvala. Gospod Rus. Hvala, v nizozemščini bom govoril. Ali bo komisija vzpostavila um, tako, tak medijski prostor, ki bo neodvisen in bo deloval neodvisno od tretjih strani izven Evrope? To si želite, ampak eh, s tem obstajajo tudi, so povezani tudi problemi. Veliko je namreč interferenc in umešavanja. Eh, slišali smo, da obstajajo tudi sredstva za usposabljanje novinarjev. Komisija upozarja na določene stvari, ki jih je treba preprečiti, ampak kako boste zagotovili, da bodo mediji res neodvisni? Thank you very much, Chairman. Uh, commissioner, uh, two quick questions. Uh... Gospod Bilčik, hvala, dve kratki vprašanje. Vi ste večkrat rekli, da nismo naredili dovolj napredka. Uh, In eh, zanima me, ali bi lahko eh, identificirali eno področje, kjer je bilo doseženega najmanj napredka. Um, to bi bilo dobro vedeti pred oktobrom. Eh, verjetno vas ne bomo več videli. Um, potem me zanimajo tudi uhajanja informacij, pa tudi države članice, ki so različno občutljive na. Ehm, te probleme, eh, imajo tudi različno količino sredstev na voljo, različno ozaveščenost. Eh, torej, veliko razlik je in kako bo komisija ukrepala v zvezi s temi razlikami ali bo zagotovila kakšna dodatna sredstva za to, da pomaga državam članicam, ki eh, morda nujno potrebujejo denar za boj proti dezinformacijam. Hvala, gospa Kiniči. Hvala lepa. Hvala komisarju, da se oglasi pred nas, da nam pove nekaj o pobudah komisije, zato da se lotimo vprašanj na področju varnosti in 5G. Direktor Europola je izrazil pomisleke v zvezi z policijskim in pravosodnim sodelovanjem. Komisar King. Zanima me, ali nam lahko daste več informacij v zvezi z vrhom EU-ZDA. Zanima me, ali lahko storimo več na področju preprečevanja morebitnih zlorab tehnologije 5G strani terorističnih organizacij. Kajti te organizacije so vedno korak pred nami, tako se vse zdi. Hvala. Hvala, zdaj pa še gospa Adamovič, izvolite, v polščini. Dezinformacije in manipulacije, tako v tradicionalnih medijih, kot tudi na spletu, vodijo do destabilizacije in to vodi do mednarodnih sporov in konfliktov. Obenem pa to spodkopava tudi naše volilne procese. Zato moramo to obravnavati kot najbolj nevarno orodje in orožje za spodkopavanje družbe. To nekako slabi našo demokracijo. Zanima me torej, kako bi lahko poskrbeli, da se zaščitimo pred tako nevarnim orožjem. Kaj lahko storimo? Pravni sistemi in države članice običajno ne zmorejo biti kos tej nalogi. Zanima me tudi, ali bi lahko platforme prevzele enako mero odgovornosti kot tradicionalni mediji za vsebino, ki je objavljena na teh platformah. Prav tako želim podpreti akademske raziskave, zato da bi lahko lažje ločiti, ločili med sovražnim govorom in seveda pravico do svobode govora. Komisar King, prav gotovo vidite, da smo nekoliko pohiteli za to, da bi bili spet v skladu z časovnim razporedom. Ob 15 čez 11 se nam bodo pridružili kolegice in kolegi iz odbora za pravice žensk in enakost spolov. V odboru Libe je pač pogosto tako, da sodelujemo tudi z odborom za pravice žensk in enakost spolov. Torej. Slišali bomo predstavitev koordinatorja za boj proti trgovini z ljudmi. Torej, o 15.11. nas čaka naslednja točka, zdaj pa je vaših 13 minut za to, da odgovorite na vsa vprašanja, ki so vam bila zastavljena. Izvolite. Hvala lepa. No, upam, da to ni mojih zadnjih 13 minut tukaj. Le. Najprej vse skupaj v zvezi z 5G. Zastavili ste vprašanje tudi v zvezi z kitajskim podjetjem Huawei. V to bomo šli brez predsotkov. Izvedli bomo analizo in raziskavo in če bomo ugotovili, da obstajajo tveganja, pri katerih bi jih težko omejili za kakršnokoli storitev ali dobavitelja, bomo to tudi povedali. Ampak zdaj, ta trenutek, ne morem reči, da bomo s prstom kazali na en specifičen vir teh tveganj. In ko bomo konec leta začeli govoriti o naših predlogih za to, kaj storiti na evropski ravni, bomo seveda morali razložiti, kakšni so naši predlogi. To je zelo pomembno, če želimo, da nam bodo ljudje verjeli in zaupali. Prav tako ne skrivamo dejstva, da bo verjetno potekala težavna razprava z nekaterimi našimi mednarodnimi partnerji, naprimer ZDA. Naš pristop je drugačen. S Kitajsko imamo globok in zapleten odnos. In morda bo tukaj potrebnega nekaj dela, zato da bomo razložili in upravičili sklepe, do katerih bomo prišli do konca leta in ti sklepi bodo sprejeti kolektivno. Države članice bodo prav tako stale za njimi in v teh sklepih bo niz predlogov in ukrepov, ki bi jih lahko sprejeli, zato da bi ublažili morebitna tveganja. Za sprejemanje teh ukrepov že obstaja pravni okvir. Ta okvir je opredeljen v izvirnem priporočilu in tam so opisani obstoječi pravni instrumenti, ki državam članicam na nacionalni ravni omogočajo, da sprejemajo odločitve v zvezi z 5G in upoštevajo tudi varnostne pomisleke. Lahko govorimo o morebitnih novih ukrepih, vendar ne potrebujemo jih za to, da naslovimo vprašanje v zvezi z varnostjo. O kakšnih ukrepih se govori v državah članicah? Ne bi me presenetilo, če bi se katera od teh zamisli znašla tudi v kolektivnih predlogih za ukrepe na evropski ravni. Govori se, da bi telekomski operaterji imeli več obvez glede zagotavljanja varnosti. Gre tudi za režime vnaprejšnje odobritve pri določenih vrstah opreme zahteve glede preizkušanja in morebitne omejitve glede posebej občutljivih delov omrežji, pa tudi druge obveznosti glede nadzira, m, okrepitve nadzora glede dobaviteljev in podizvajalcev pri opremi 5G. To so nekateri od ukrepov, o katerih smo govorili, o katerih govorijo države članice in o tem bomo govorili tudi javno, ko bomo sprejeli odločitev do konca leta. Seveda je treba upoštevati tudi certificiranje. To je del odgovora gospodu Morajasu. Kakor veste, v okviru nove agencije za kibernetsko varnost teče razprava o standardih in o certificiranju in 5G je eno od vprašanj, kjer je treba doseči napredek. Časovnica je tukaj ločena in kar zadeva omrežje 5G. Se ne smemo obirati. Delo na tem mora potekati hkrati z drugim delom, ki sem ga opisal. Kar zadeva vprašanje v zvezi z dezinformacijami. Ostajam pri tem, kar sem povedal v svojem uvodnem govoru. To so bila preprosto samo dejstva in tukaj ne bom popuščal. Ne gre samo za Nemčijo, primeri so tudi od drugod. Tukaj moramo biti pregledni. To je prvi korak za to, da bomo problem razumeli in da bomo lahko problem potem tudi rešili. Ne smemo se bati izpostaviti te primere. Primeri obstajajo, gre za zunanje akterje, ki poskušajo zlorabiti te dezinformacije. Pri komisiji imamo ekipo, ki spremlja koordinirane prokremljske informacijske kampanje. Človek bi menil, da je to star ali zastarel problem. No, ni. Skupina je pravkar objavila podatke, ki kažejo, da je organiziranih pro-kremljskih informacij v tem letu dvakrat več kot v enakem obdobju lani. Ne gre za problem, ki torej pojenja. Ne, druge akterje pač upoštevajo ruske tehnike. Zato moramo vsi to vzeti zelo resno in te ukrepe ki jih imamo, moramo prav tako vzeti resno, zato da bomo krepili odpornost, tako rekoč. Številni ste zastavili vprašanje v zvezi z specifičnimi problemi. Gospod Moraes je govoril o lažnih računih. Rekl bi, da ni bilo napredka zlasti na dveh področjih. Tukaj potrebujemo več napredka. Prvič, boti in lažni računi. Preprosto preveč je vsega tega na spletu. Facebook je objavil ogromno številk v zvezi z številom lažnih računov, ki so jih izbrisali. Ampak tudi sami so povedali, da število lažnih računov na njihovi platformi še vedno raste. Ne glede na vsa njihova prizadevanja, je na njihovi platformi zdaj približno 120 milijonov lažnih računov. Če si pogledate aktivnosti botov na nekaterih drugih platformah, naprimer, lahko vidimo, da kazalniki kažejo, da je strojnih dejavnosti, torej botov, vedno več. Drugo področje, kjer je treba doseči več napredka, je naslednje. To zadeva skupnost za preverjanje dejstev in raziskovalce, namreč gre za to, da bi platforme odprle vrata neodvisnim preiskovalcem. Facebook zdaj zagotavlja boljše podatke o tem, kako oni vidijo stanje na njihovi platformi. Vendar veliko neodvisnih raziskovalcev je ob enem dejalo, da zdaj teže dostopajo do Facebookovih podatkov, do podatkov, do katerih so prej imeli dostop. No, to se mi ne zdi prav. Prvi vidik je seveda dober, ampak drugega moramo okrepiti. Platforme morajo biti bolj pripravljene sodelovati z neodvisnimi strokovnjaki. Oni tako rekoč sami popravljajo svojo domačo nalogo, tako ne gre. To sta torej dve področji, kjer bi potrebovali več napredka. Še nekaj podrobnih vprašanj je bilo v zvezi z eh, sistemom za zgodnje opozarjanje in mrežo za preverjanje dejstev. Sistem se ni sprožil v času volitev, ampak šlo je za dober okvir za izmenjavo mnen in podatkov med državami članicami. Kaj so naslednji koraki? Države članice morajo nameniti dovolj kadrovskih in finančnih virov temu vprašanju. To bo prav gotovo izziv. Prav tako pa moramo še naprej krepiti skupno razumevanje teh pojavov. Krepiti moramo skupno za preverjanje dejstev in neodvisne strokovnjake, sodelovati pa moramo tudi z NATO-om in naprimer G7. Skupnost za preverjanje dejstev sodelujemo s približno 38 različnimi organizacijami iz 17 držav članic. Sodelujejo seveda tudi drugi, ampak to je tisto jedro našega sodelovanja. Ne strinjam se s tem, da gre za strankarsko usmerjene skupine, ki izvajajo cenzuro. Ne. Njihovo delo je popolnoma pregledno in poskušamo bolje razumeti pojav, o katerem govorimo. skupnost za preverjanje dejstev, raziskovalce in civilno družbo, ki se s tem ukvarja, želimo še okrepiti. Zato, kakor sem dejal, bomo iz instrumenta za povezovanje Evrope financirali novo platformo EU za preprečevanje dezinformacij. S tem bomo ljudem pomagali, da še naprej delajo na tem. To so neodvisni strokovnjaki, skupno za preverjanje dejstev in civilna družba in oni bodo lahko izmenjavali informacije med seboj. S tem se bom navezal na nekaj, kar sem že povedal. Potrebujemo tudi platforme. Platforme morajo sodelovati pri tem. Raziskovalci morajo imeti možnost sodelovati z platformami in tudi javnimi organi, zato da se zagotovi neke vrste varni dostop do podatkov teh platform v zvezi z dezinformacijami, zato da bomo lahko ta problem bolje razumeli. To je izziv, izziv za nas in tudi seveda za novo komisijo. Hvala lepa. Hvala, komisar King, hvala, da ste bili tako kratki, hvala za to, da ste odgovorili na prav vsako posamezno vprašanje naših poslank in poslancev. Jasno je, da si še ne zaslužite osmrtnice. To je res eh, mnogo prezgodaj, kaj ti. Povedal sem že, kaj je dejal Mark Twain v zvezi s tem. Vi ste še kako živi in odlično opravljate svoje delo, in v zadnjih letih ste odlično sodelovali tudi z odborom Libe na področju portfelja, ki ga imate. Gospod Zdehovski pa je tudi imel po svoje prav, ko nas je spomnil, da bi Združeno kraljestvo lahko bilo ponosno na vas, da ste vi, komisar, odgovoren za ta vprašanja. Res so lahko ponosni na to, eh, kar ste dosegli. Vi ste diplomat po poklicu, ne kažete čustev, mi pa smo tukaj demokratično izvoljeni politiki. In mislim, da mi vseeno lahko pokažemo, nekaj čustev, lahko vam stisnemo roko in vam čestitamo ter se vam zahvalimo. Hvala, komisar King, in upam, da se še vidimo. Ravno pravi čas je za naslednjo točko na dnevnem redu in kakor sem povedal, se nam bodo pridružile poslanke in poslanci iz odbora za pravice žensk in enakost spolov. Nekaj trenutkov bomo počakali, da vsi poslanci najdejo svoje mesto. Hvala. Kakor smo dejali, moramo nadaljevati, zato ker nas čaka še kar nekaj točk. Pozdravljeni člani in članice iz odbora za pravice žensk in enakost spolov. Pozdravljeni še enkrat tudi vsi člani odbora Libe. Sedite prosim in si priknite pasove. Začeli bomo. Hvala, da ste tukaj. To je skupna razprava, kakor sem povedal, z odborom za pravice žensk in enako spolo. Govorili bomo o poročilu komisije Evropskemu parlamentu in svetu. Gre za drugo poročilo o napredku v boju proti trgovini z ljudmi za leto 2018. V skladu s členom 20 direktive 2011 skozi 36 o preprečevanju trgovine z ljudmi in boju proti njej ter zaščiti njenih žrtev. Z nami je Mirja Vasilijadu. Na prvič dobro jo že poznamo. Ona je koordinator za boj proti trgovini z ljudmi EU in ona bo predstavila to drugo poročilo. Z nami so tudi člani in članice z odbora za pravice žensk, zato je z nami tudi gospa Evhenija Rodriguez Palop. Če želi, lahko pove tudi nekaj besed, preden bomo prisluhnili gospe Vasilijadu. Želite besedo? Izvolite. Gracias, Hvala, gospod predsednik naš odbor že nekaj časa opozarja na to, da so ženske in deklice bolj prizadete zaradi tih otapljanja z ljudmi. In to je tudi način eh, mučenja proti ženskam, zato se moramo na nos redotočiti. Eh, tendence se ne spreminjajo več kot polovica žrtev, eh, okrog 55 odstotkov. Eh, jih je žensk in deklic, eh, v 95 odstotkih pa gre za spolno izkoriščanje. Zahvaljujemo se odboru Libe, ker je priznal pomen tega problema in eh, za njegovo pripravljenost, da skupaj skušamo izboljšati trenutno situacijo. Zdaj pa bomo besedo kar predali gospe Vasiljadu, da nam predstavi poročilo. Po predstavitvi gospe Vasiljadu bomo imeli izmenjavo mnen s poslanci in poslankami in predlagam, da kar začnemo. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni vsi. Dobrodošli novo izvoljeni poslanci in poslanke. Veselimo se že sodelovanja z vami. Hvala objema odboroma, hvala predsedniku in podpredsednici. Vem, da se že dolgo borite proti trgovini z ljudmi. Hvala še enkrat torej. V veliko veselje mi je, da sem danes tukaj. Številni morda že poznate naše delo, drugi pa morda nekoliko manj, zato bom povedala nekaj o osnovah našega dela. Moj mandat je določen v 20. členu direktive o preprečevanju trgovine z ljudmi. Gre za nekoliko edinstveno stanje v komisiji. Zakaj? Jaz poskušam izboljševati usklajevanje in koherenco med deli različnih agencij, komisijo, mednarodno skupnostjo, civilno družbo in tako naprej. Zagotavljam pa tudi seveda strateške usmeritve tako v EU kot tudi zunaj. Evropski parlament zelo podpira naše delo. In zanimivo mi je videti, da uživamo podporo večjih skupin in tudi številnih odborov. Pripravili smo strategijo EU za preprečevanje trgovanja, zdaj pa je čas za naslednje korake in o tem bom govorila zdaj. Kaj je edinstvenega pri trgovini in zakaj so združeni številni odbori? Gre za dobičkonosno in resno obliko kriminala, tako je določeno tudi v pogodbi, ob enem pa gre za kršitve človekovih pravic, kakor je to navedeno v listini o temeljnih pravicah. To je nekaj edinstvenega. In to obstaja tudi seveda prednostno področje na področju preprečevanja kriminala. Nekaj minut bom ob soglasju žrtve namenila temu, da vam podam samo enega od potencialno deset tisočih drugih primerov. 19-letnica brez dela dobi klic od prijateljice iz uh, ene druge države članice, obe sta članice EU in ta prijateljica je povedala, lahko dela v baru v nekem velikem mestu, jaz pa ti bom pomagala, seveda pravi prijateljica, najti delo. Bili sta najboljši prijateljici iz srednje šole, zaupala je in zato se je odpravila na pot. Kako? Obstaja nek tip, ki ji pomaga priti v to drugo državo članico in pomaga ji tudi pri plačilu vozovnice za avtobus. Takoj, ko pride tja, jo zaklenajo v majhno stanovanje. V nekaj dneh jo prisilijo, da se poroči z državljanom tretje države in potem jo za deset mesecev zaklenajo v stanovanje. Ona mora biti spolna sužnja tej osebi. Je žrtev trgovine z ljudmi za namene spolnega izkoriščanja. Torej. Veliko ima klientov, številni jo zlorabljajo, to so državljani EU, pa tudi državljani tretjih držav. Ker je policija dobro usposobljena in ker so sosedi postali sumničavi, so sosedi poklicali policijo in policija jo je rešila. To je bila zelo dobra zgodba. Na koncu se je vrnila v svojo državo, v zatočišče. V zatočišču ugotovim, da je dobila tudi raka. Iz nekaj razlogov pa ni imela dostopa do zdravstvenih storitev. Prav tako ni želela, ni želela pričati proti trgov, trgovcem z ljudmi, ker so ji že povedali, da bodo ubili njeno družino. Zatočišče ni imelo dovolj denarja, zato je lahko tam ostala samo dva meseca, tako so ji povedali. Potem pa bi postala prezdomka. Torej, prezdomka 19 let stara bolnica za rakom. Nikogar ne želim spraviti v solze. To vam razlagam zato, ker je to realnost za številne moške in ženske v Evropi danes. Zato potrebujemo koherenten način za delo na tem področju, kajti to zadeva tudi varnost. Gre za organizirano obliko kriminala. Kam gre ta denar v tej verigi trgovine z ljudmi. Odkar je zapustila vas, pa vse do njene vrnitve, na tej poti je bila v stiku s številnimi, mi pa ne vemo, kam je šel denar. Lahko gre za vprašanje pravosodja, lahko gre za vprašanje enakosti spolov, pogosto lahko gre tudi za nasilje nad ženskami in v bistvu gre za vprašanje temeljnih pravic, gre za vprašanje pravic do zaposlitve, gre morda tudi za raziskave in tako naprej. In to so samo nekatera področja, na katerih trenutno dela komisija. Naš pravni instrument je zelo ambiciozen in rečem lahko, da je ambiciozen prav zaradi dela Evropskega parlamenta. Zdaj preverjamo možnosti za ukrepe prenosa. V zadnjem sporočilu komisije so navedene prednostne naloge. Prvič, rešiti moramo to kulturo nekaznovanosti. Upam, da me bo nekdo to vprašal, pa bom že zdaj odgovorila. Namreč, vprašanje je, kaj se zgodi s tistimi stotinami moških, ki so obiskali žensko v stanovanju in jo posilili. Odgovor je nič. Rešiti moramo vprašanje kulture nekaznovanja in razbiti moramo njihov poslovni model, poslovni model trgovine z ljudmi. Žrtve imajo zdaj veliko pravic, pravni okvir je tukaj zelo dober, vendar dostop in izvajanje teh pravic je področje, ki je problematično. Okrepiti moramo koordiniran odziv, mislim, da nam tukaj gre dobro, vendar moramo biti še boljši koordinacija mora potekati tudi na ravni financiranja, seveda. Gre za pojav, ki je spolno specifičen. Tukaj se pojavlja tudi vprašanje otrok in dotikamo se vprašanja človekovih pravic. In to je vključeno tudi v številne politične instrumente. Imamo strategijo, imamo približno 40 ukrepov, ki jih izvajamo. Pripravili smo tudi poročilo o prenosu, ki popisuje stanje v državah članicah. Zdaj iščemo možnosti za sodelovanje z državami članicami in ugotavljamo, kaj bi lahko storili v okviru komisije. Pripravili smo tudi poročilo o tem, kako bi lahko naprimer kriminalizirali uporabo storitev, ki jih zagotavljajo žrtve trgovine. Zdaj govorim o drugem poročilu, to je bilo v času mojega mandata in prav tako zbiramo podatke na tem področju, ob enem pa imamo tudi več poročil o izvajanju političnega okvira. Veliko imamo študij, veliko je publikacij, ki jih lahko najdete na naši spletni strani. Hvala Evropskemu parlamentu, kajti parlament nas vedno, ko nekaj objavimo, povabi sem, organiziramo javne predstavitve, konference in to nam seveda pomaga pri širjenju informacij in dobre prakse. Naš moto je, da preprečujemo trgovino z ljudmi. Zato, ker se moramo proti temu boriti, samo tako bomo lahko nekaj dosegli. Imamo mrežo EU nacionalnih poročevalcev, to so višji uradniki iz vseh držav članic, pa tudi nekateri neodvisni organi. Sestanejo se dvakrat letno, sama predsedujem tej mreži skupaj z trenutnimi predsedstvom, decembra bo potekala naslednja seja, tam bo tudi finsko predsedstvo in nekaj je edinstveno. Imamo platformo proti trgovini za ljudmi, ki se deluje z nami. Na stotine nevladnih organizacij se je pod našim okriljem povezalo, zdaj so kot družina. Srečajo se torej dvakrat na leto, to že od leta 2013. Številni so enaki že od leta 2013 in veze so res trdne. Na začetku je zadeva sicer stekla težje, ampak zdaj dejansko države članice sedijo v isti sobi z civilno družbo. Na začetku morda niso vsi tega pričakovali, zdaj pa vidijo, da obstajajo možnosti za napredek. Naprimer, nacionalni poročevalec v veliki državi članici sedi v prestolnici, potem pa imamo neko malo nevladno organizacijo iz popolnoma druge regije in tam dobijo priložnost, da sedajo skupaj in spregovorijo o svojih pomislekih. Prav tako imamo deset agencij EU od leta 2011. To je bilo takrat res nekaj edinstvenega. Deset agencij, torej, z veliko ste se že srečali z veliko temi agencijami in skupaj sodelujemo na področju preprečevanja trgovine z ljudmi. Europol, Eurojust, FRA, EASO, CEPOL, Frontex, Eurofound in Eurlisa. Kaj vemo? Poročilo je samo vrh ledene gore. 20532 žrtev je bilo leta 2015 in 2016. Je to resnična številka? To je število identificiranih žrtev, strani oblasti, ki so jih oblasti registrirale in potem te številke posredovale komisiji. Sami razmislite, kakšna je prava številka. Vemo tudi, da je veliko, velika večina žrtev žrtev spolnega izkoriščanja. Potem pa gre tudi seveda za izkoriščanje za delo, za trgovino z organi, za prisilne poroke, prisilno udeležbo v kaznjivih dejanjih in tako naprej. Gre za res dolg grozljiv seznam. 25 odstotkov identificiranih žrtev je otrok. Kaj to pomeni? Včasih gre tudi za novorojence, včasih pa za sedemletne otroke. Od leta 2013 priznavamo, da je trgovina s ljudmi nasilje nad ženskami. Skrbi pa me, da smo zdaj priča temu, da ne namenjamo pozornosti več toliko spolnemu izkoriščanju. Nekdo je dejal, da smo že utrujeni zaradi te teme. Če so oblikovalci politik utrujeni, zakaj ne bi vprašali žrtev, kaj ona meni o tem, preden postanemo utrujeni? Prosim vas, da trgovina za namene spolnega izkoriščanja spet pristane v ospredju. Številne mednarodne organizacije, številni organi zaradi utrujenosti političnih razlogov in tako naprej zdaj pozornost posvečajo vsemu razen trgovini zaradi spolnega izkoriščanja. Veliko publikacij imamo v zvezi s tem, povem vam, da imamo posebno spletno stran v zvezi s tem. Opozoriti pa želim še na nekaj. Polovica odkritih žrtev s trgovino je državljanov EU. Da, to je seveda povezano z migracijami in da seveda polovica je državljanov tretjih držav. Ampak ne smemo oblikovati hierarhije žrtev, ne glede oblike izkoriščanja, ne glede njihovega izvora. Zato lahko vidimo, da se veliko pozornosti namenja žrtvam, ki prihajajo iz tretjih držav. S tem moramo nadaljevati. Vendar Sprašujem vas, kaj pa ta punca, o kateri sem govorila prej, ta mlada ženska, kaj pa druga punca, ki je bila stara 13, ki sem jo srečala v državi članici in je imela dveletnega otroka. Vse moramo zaščititi. Gre za kompleksno kaznivo dejanje, posvetiti se moramo kršitvam človekovih pravic, ampak vedeti je treba, da gre za zelo dobičkonosen posel. To zagotavlja dobiček kriminalcem, pa tudi nezakonitim sektorjem, oziroma zakonitim sektorjem, ki izvajajo tudi nezakonite dejavnosti. Zanima me, kdo vozi avtobus? 20 deklic avtobus prevaža iz točke A na točko B, brez varstva odraslih. Kdo vozi ta avtobus? Kje spijo te punce? Kaj jedo te punce? Kje se skrivajo? Kam gre ta denar? Nekaj mora biti jasno. Za komisijo je popolnoma jasno, da do trgovine ne pride zato, ker so ljudje ranljivi. Da obstaja neenakost med spoloma, revščina, vojna in tako naprej. Pred nekaj leti mi je poslanec dejal, nikoli vam ne bo nič uspelo, če ne boste izkoreninili revščine. No, če bomo razmišljali tako, ne bomo prišli nikamor. Do trgovine pride iz dveh razlogov. Prvič, zato ker imajo nekateri iz, od tega prevelik dobiček, 30 milijard na leto, pravi Evropol, in to je samo vrh ledene gore. Kje je ta denar? Torej, en razlog je denar, drugi razlog pa je, da obstajajo ljudje, ki so pripravljeni zlorabljati te žrtve. Spet vračam se k tej mladi punci, o kateri sem govorila ona je zelo ranljiva ženska. Odvzamite stran dobiček in odvzamite ljudi, ki so pripravljeni zlorabiti to punco. Trgovine ni, gre samo za osebo, ki ostane, ki potrebuje našo pomoč. In to je torej naša usmeritev. Zelo pomembno je, da še naprej spoštujemo mednarodne standarde. Pred kratkim so nekatere dejali, da bi bilo treba konvencijo UNTA o trgovini z ljudmi revidirati. Ne. No, morda nisem najboljša uradnica, ampak povem vam, da ne potrebujemo novih instrumentov, poskrbeti je treba, da se bodo trenutni instrumenti izvajali. Poskrbeti moramo, da se bomo še naprej borili proti vsem oblikam izkoriščanja in na mednarodni ravni se moramo posvetiti vsem trajnostnim razvojnim ciljem na področju trgovine z ljudmi, in poskrbeti moramo, da bodo vsi sektorji deležni enake obravnave. Kultura nekaznovanja, države članice so storile tukaj veliko, tega ne bom omenjala, to je zapisano v poročilu, ampak na koncu vam želim zastaviti vprašanje. Gospe in gospodje, govorimo o edini obliki kriminala, vsaj kolikor vem jaz in kolikor vedo toživci, kjer bi nekdo lahko sodeloval pri izkoriščanju žrtev, v tem primeru gre za posilstvo, in potem niso izpostavljeni sankcijam. Direktiva zahteva, da bi kriminalizirali tiste, ki vedoč uporabljajo te storitve, še vedno obstaja nekaj upora na tem področju. Naj zaključim. Poročilo Europola, da, vsi spoštujemo njihovo poročilo, ampak eh, trgovina z otroki. Trgovina z otroki je lahko zelo dobičkonosna. Klienti plačajo več za seks z otrokom. Žrtve morajo vsak dan spati z določenim številom ljudi in nekateri plačajo več za specifične žrtve. V Maroku za 11 letnice kriminalci ciljajo na device, zato ker potem stranke plačajo več. In stranke potem rečejo, da niso vedeli. 9000 domnevnih žrtev je IOM identificirala iz, eh, na poti iz Nigerije v Italijo in potem po Evropi. Koliko teh kriminalcev je bilo preganjenih? Nič tem bom zaključila. Potrebujemo več dela na tem področju. Obstajajo pravne vrzeli, kriminaliziramo delodajalce, ki zlorabljajo delavce iz tretjih držav. Tukaj pa ne. Veliko bi lahko povedala, vendar to je težko dokazati. Dovolj sem stara, da se spomnim razprave o posilstvu. In spomnim se, da so nekateri menili, da posilstva ne bi smeli kaznovati, ker tega pač ni mogoče dokazati. Če sklenem. Komisija je varohinje pogodb, spremljamo izvajanje direktive. Direktiva se mora izvajati, posvečati se moramo vsem oblikam zlorabljanja, spolna razsežnost in spolno izkoriščanje mora spet biti v ospredju. Predolgo smo to zanemarjali in tudi konceptualna jasnost mora biti v ospredju. Ne smemo uporabljati terminov brez pravne gotovosti. Ne moramo vseh terminov tlačiti v isti koš. Tako žrtvam ne bomo pomagali. Imamo zakonodajo in to zakonodajo moramo spoštovati. Vem, da so vam žrtve pri srcu. Če so vam žrtve res pri srcu, boste ustavili tiste, ki jih zlorabljajo. Samo tako bomo nekaj storili za nje. Vsaka žrtev, o kateri govorimo, želi naslednje. Tudi tista mlada ženska, o kateri govorim, pravi, da si želi, da bi vsi kriminalci umrli. No, jaz si želim, da bi jih pripeljali pred roko pravice. Zdaj pa res zaključujem. Zakon moramo uporabiti in ga izvajati. To je vse, kar moramo storiti in računam, da mi boste pomagali. Hvala. Hvala lepa, gospa Vasiljano. Hvala lepa za vaše prizadevanje. In prepričani bodite, da uh, si enako kot vi prizadevamo tudi mi. Določena. pomembna področja v tem parlamentu zauzemajo pristojnosti različnih odborov in seveda to velja tudi za to temo, kot ste lahko sami izkusili v dolgih letih. Odgovorni smo za zakonodajo na področju kazenskega prava. Tukaj gre za kazensko preganjanje eh, trgovine z ljudmi, seveda pa gre tukaj tudi za enakost spolov gre tudi za izkoriščanje žensk povsod po Evropski uniji in v njenih državah članicah. Torej, eh, to je zagotovo zanimiv predmet za razpravo. Imam dolg seznam govorcev, imamo pa zelo malo časa. Predlagam, da se vsi umijete na eno minuto, tako da boste lahko dobili besedo in da bo lahko gospa Vasiljado tudi odgovorila. Pa začnimo. Gospod Lenars, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsedojoči, in hvala lepa za vaš prispevek, gospa Vasiljado. Zelo težko se je odzvati na to v eni minuti. Toliko tega ste povedali in vaše informacije so bile izjemno dragocene, zelo kratki moramo biti. Direktiva iz leta 2011. To direktivo je potrebno popolnoma izvesti eh, na terenu, vendar pa eh, tega nismo ugotovili šele sedaj, to vemo že dolga leta. Tudi eh, enakost spolov je težava, s katero se srečujemo že leta, ali pa zaščita otrok, identifikacija in zaščita žrtev. O vseh teh temah govorimo že dolga leta, ampak eh, nekako izvajanje ni zadovoljivo. Kako bomo torej poskrbeli za zadovoljivo izvajanje? Ali menite, da bi lahko tudi kaj izboljšali v prvotni direktivi, kajti osem let je že minilo, odkar smo jo eh, sprejeli? poročilo je bilo predstavljeno leta 2018, podatke, podatki, ki jih navajajo, pa so iz leta 2015 in 2016. Ali ne bi bilo potrebno, da zberemo bolj aktualne podatke, tako da bodo tudi naši odzivi v skladu z zadnjim razvojem? In tretjič, zelo pomembno je sodelovanje. Omenili ste agencije Evropske unije potrebno je sodelovati z eh, socialno inšpekcijo, z delovno, delovnimi inšpektori in tako naprej. Kmalo bomo vzpostavili tudi organ, Evropski organ za delo, kako nameravate sodelovati eh, v boju proti tem zlorabam. Ja, senjor. Hvala. Gospa Spurek v imenu socialistov. Chair, Gospa predsedojoča, najlepša hvala. In hvala lepa za čudovito predstavitev podatki za leto 2015 in leto 2016 iz drugega poročila komisije kažejo, da so v Romuniji, na Mačarskem, na Nizozemskem, Polskem in v Bolgariji zabeležili največ tihotapcev. Enako je bilo leta 2010 in 2011 v prvem eh, poročilu komisije o napredku. Ali je komisija že ugotovila, zakaj eh, imajo ravno te države to žalostno statistiko. Hvala lepa. Senjor Procaccini. Hvala, gospod Procaccini, za IKR. Grazie. Hvala lepa. Trgovina z ljudmi je najbrž glavni razlog za to, da menimo, da je neumna politika odprtih pristanišč za vse. E, mislimo, da je potrebno preprečiti odhod iz držav izvora. Boriti se je potrebno proti razlogom e, za beg žensk e, iz matičnih držav. Včeraj je italijanska policija odkrila organizacijo, ki je izkoriščala nigerijske ženske ki v tisočinah prihajajo eh, iz begunskih ladij v eh, Italijo. Integracija ne deluje, izkoristijo čas, da pridobijo mednarodno zaščito in na ta način postanejo blago za trgovce z eh, ljudmi in to je nespremljivo. Hvala. Uh, eh, Sofi Intveld, eh, oprostite, uh, ker vas nisem že prej poklicala, v imenu Renew dobite besedo, izvolite. Mystify. Hvala lepa. Neliko skrivnosten se mi je zdel prejšnji prispevek, ki pravzaprav predlaga, da so ženske krive za nastalo situacijo in so pravzaprav one storilke zločina. Eh, če so ženske postale blago, je to zgolj zato, ker imamo trg moških, ki izkoriščajo te ženske, ki jih posiljujejo in spomnim uh, se eh, obtožb eh, za osebe na zelo visokih položajih. Šlo je celo za politične voditelje nekaterih držav, ki so organizirali uh, zabave, dvomljive zabave z mladoletnimi puncami. Rada bi se osredotočila, tako kot LS in SD, na izvajanje, kajti vsi smo razočarani. Uh, oziroma vsi smo uh, žalostni zaradi tega, kar ste povedali, ampak vse skupaj se vrača uh, k enemu in istemu razlogu, k, slabi, k slabemu izvajanju, k slabi implementaciji. Torej, kaj bomo storili glede tega? Hvala, gospod Intveld. Gospod Bjork, v imenu Guje. Hvala lepa. Hvala lepa. In hvala lepa za to poročilo. Naj vam povem, eh, da eh, zagotovo eh, situacija ni nič drugačna. Še zmeraj obstajajo storilci zločinov, še zmeraj obstajajo nemočne ženske in seveda potrebujemo boljše izvajanje, še prav posebej, ko zadeva kazenski pregon hkrati pa moramo okrepiti tudi storitve za ženske, recimo zavetišča, za ženske potrebujejo dovolj sredstev, svetovalne službe in tako naprej. Žalostno je, da tega še nimamo. To je eno. Poleg tega pa moramo zaustaviti povpraševanje, kajti eh, povpraševanje in zaslužek sta pravzaprav gonilo te trgovine z ljudmi. Potrebno je zaustaviti povpraševanje po ženskih prostitutkah. Nekateri eh, bodo to eh, temo eh, izkoristili zato, da jo povežejo z problematiko priseljevanja. Ne, ne gre za to, da moramo zapreti meje. Veliko dela nas čaka, pripravljeni smo s tem nadaljevati in potrebno je poskrbeti tudi za to, eh, da bo trgovanje ženskami postalo kaznivo dejanje. Hvala. Gospa Anderson ima besedo v imenu ID. Yes, And, uh... Ja, dobro jutro in najlepša hvala za poročilo. Odločila sem se, da bom govorila nemško. Poročilo je bilo zelo obsežno, vendar pa je eh, še nekaj odprtih vprašanj. Prvo vprašanje, odkot prihajajo žrtve? Zelo pravilno ste povedali, da so ravno ženske eh, glavne žrtve spolnega izkoriščanja. Zanima me, v kolikšni meri. Eh, se eh, Evropska komisija ukvarja tudi z eh, severnoafriškimi eh, stolici zločinov, tukaj gre recimo za nigerijsko mafijo. Kaj pa ne zadost nadzor na zunanjih mejah, zatem olajšujemo delo tiho tapcem oziroma jim ga omogočamo. In naj opozorim še na primer v Rotterhamu, katere ukrepe nameravate sprejeti. Gre za več kot tisoč otrok, eh, ki eh, naj bi postali žrtve eh, prostitucije, ki naj bi postali žrtve prostitucije in. Gre za to, da tem otrokom preprosto nihče ne verjame. Prosim, da zaključite. Tienen un minuto de tiempo. Eno minuto imate če boste porabili več časa, potem drugi ne bodo mogli govoriti. Dobro, zaključujem. Zaključili ste. Muchas gracias. Aténganse al tiempo, por favor. Prosim, če se vsi držite časa, ki ga dobite za govor in mislite tudi na druge, ki pridejo za vami. Ja, vielen Dank erstmal für Ihren um, beeindruckenden möchte ich jetzt nicht sagen. Gospodin Punkt. Hvala lepa za vaše strastno poročilo. Rekli ste, da eh, je težava predvsem eh, v eh, spoštovanju pravic, čeprav so ljudje z temeljnimi pravicami dobro seznanjeni. V Nemčiji smo zbrali dobre izkušnje z telefonskim klicem v sili. Bi bila to eh, možnost, eh, ki bi jo lahko razširili tudi na evropsko raven. Hvala lepa. Hvala, gospa Striko in v zelenih. Hvala lepa, z veseljem bom spregovorila v imenu zelenih. Randa bi čestitele čestitela gospe Vasilija Du za eh, njeno poročilo, pa tudi za njeno ustrajanje pri tej temi, kajti to je zelo eh, težavno področje, ki ga ni lahko obdržati na dnevnem redu. Govorili ste eh, o načelu nekaznovanja, povsem se strinjam z vami. Poleg tega pa je potrebno poskrbeti tudi za to, da žrtve ne bodo kaznovane, kaj ti strah jih je obrniti se na policijo, borijo, bojijo se posledic, pa tudi tega, kaj se bo zgodilo z njimi, še prav posebej, če nimajo urejenega eh, položaja v Evropi. In to velja tako za državljane tretjih držav, kot tudi za evropske državljane. Ali ne bi bil čas, da Evropska unija zagotovi eh, žrtvam trgovine z ljudmi eh, pravico do bivališča v Evropi. Tako bodo, se bodo počutili varne in se bodo tudi preobrnili na policijo. Morali bi pa bi podpreti tudi nevladne organizacije, ki podpirajo žrtve in se borijo proti kriminalizaciji in se boriti proti kriminalizaciji teh eh, nevladnih organizacij. Eh, gracias. Solamente gospa Palot. No, dve vprašanji bi postavila. V poročilu se uh, pojavlja tudi obžalovanje tega, da ni dovolj podatkov, ki jih zagotavljajo države članice. Eh, pa tudi omenja se eh, to, da sankcije lahko žrtev še dodatno zaznamujejo. V poročilu pa rekli dve eh, stvari, nista omenjeni, oziroma v direktivi se ne omenja možnost držav članic, um, um, ko gre za sankcije. Um, torej, žrtve so pogosto zaznamovane s temi postopki. In prav tako sta pozornost pri meni vzbudila člena 2 in 4, pogosto gre tukaj tudi za vprašanja eh, krivde. Eh, niso vključeni samo pravosodni organi, ampak tudi različni javni organi in institucije, eh, pa tudi koncept pravne osebe tukaj ni čisto razjasnen. In vse skupaj ne velja konkretno za države in tukaj bi lahko to bila tudi vrzel v sami direktivi. Gospa Jung. Um, uh... Najlepša hvala uh, za uh, vaše poročilo in upam, da se vsi zavedamo, kako resna je situacija in koliko ljudi trpi zaradi tega. Eh, govorili ste eh, o izvajanju oziroma o pomakljivem izvajanju, pa tudi o eh, vrzeljih v pravni strukturi. Ali lahko o tem poveste kaj več? Ali bi bila možna revizija direktive? Ali lahko spostavimo novo strategijo in kaj storiti na področju popraševanja? Kaj pa novi preventivni ukrepi? Če pa imate dovolj časa, prosim da poveste še, kaj se bo zgodilo na meji z Irsko, kaj ti eh, tam prihaja do obsežne trgovine preko Walesa eh, po eh, izstopu Združenega kraljestva, če bo do tega prišlo. Z gospod Moreti bomo pa zaključili ta krog govorcev in potem bo gospa Vasilijada dobila pet minut za odgovore. Vprašanja so zelo pomembna. Uh, tako kot eh, celotno to področje. In če ne boste uspeli zelo podrobno odgovoriti na vsa vprašanja, prosim, pošljite nam potem odgovore v pisni obliki. Ker gre res za pomembna vprašanja. Gospa Moriti. Sjankijo volevo. Najlepša hvala. Tudi jaz sem se želela uh, zahvaliti za natančno poročilo in za uh, dobro vsebino le tega. Naj opomnim kolega Brokačinja, da so pristanišča v Italiji odprta, da nikoli niso bila zaprta, kajti eh, spoštujemo mednarodne pogodbe. In Italija je pravna država, ki dobro deluje in spoštuje pravila, ki veljajo tudi za politični razred. pojavljajo se težave eh, v sredozemlju, eh, med drugim gre tukaj za vprašanje Libije, kjer so bila vzpostavljena prava koncentracijska eh, taborišča za ženske, kjer so te žrtve mm, nasilja in te ženske bežijo iz teh taborišč. In Evropska unija se mora tega zavedati. Namreč eh, morali bi eh, se osredotočiti na to situacijo, ki ženske sili v eh, beg. Nemogoče je, oziroma nespremljivo je, da Evropska unija sprejema takšno situacijo in to je povezano tudi z vsemi timami, o katerih se pogovarjamo danes. Potrebno je zagotoviti, da bodo storilci kaznovani in da bomo zagotovili ustrezno pomoč žrtvam. V našem odboru za ženske smo predstavili novo ambiciozno strategijo za Evropsko unijo in sicer za izkorenitev trgovine z ljudmi. Želimo okrepiti kazenske posledice za tiste, ki se ukvarjajo z to trgovino. In to, kar tam je. Hvala. Sekretarjat me je obvestil, da bo govoril tudi gospod Roberti, ki je pa zadnji na seznamu. Najlepša hvala. Jaz bom predstavil zelo preprosto vprašanje. Tudi jaz se bom zahvalil uh, govornici oziroma gosti uh, za njen prispevek. Uh, gre za zelo obsežen uh, problem. Gre za 2,5 milijona oseb na leto, ampak to je relativna številka glede na vse tragedije, ki jih seboj prenaša ta pojav. Je naš eh, kazenski odziv povsem neustrezen, ne le v Italiji, ampak tudi povsod druge po Evropski uniji. Če eh, se kazenski postopki osredotočajo zgolj na obsodbo, na kaznovanje tih otapcev, eh, potem to ne zadostuje. Eh, pravite, da obstajajo agencije, ki eh, omogočajo boljšo izmenjavo podatkov. Eh, gre za mednarodno sodelovanje, ki je nujno potrebno, če želimo izboljšati situacijo. Zakaj pa so potem informacije tako sporadične? Problem je torej v mednarodnem sodelovanju, ki ga preprosto ni. V primeru Italije se srečujemo predvsem s težavo trgovine z ljudmi strani eh, nigerijskih mafijskih združb. Eh, torej potrebna je povezava med Italijo in Nigerijo. Vzela vam bom besedo, če ne boste zaključili. Torej, kaj eh, počnete v boju proti temu pojavu ob tem omejenem mednarodnem sodelovanju? Najlepša hvala, hvala vsem za to, da ste, skušali, da ste se skušali prilagoditi časovnim omejitvam, zdaj pa je čas za odgovore. Izvolite, gospa Vasiljadu. Motiv... Najlepša hvala. Z veseljem eh, sem prisluhnila vašim vprašanjem. 12 vprašanj ste zastavili, 20 sekund imam za vsako vprašanje. Seveda pa vam bom odgovorila tudi pisno najprej k eh, izvajanju direktive. To je vprašanje, ki se je večkrat pojavilo. V poročilu je veliko pozitivnih novic glede izvajanja. Boljše sodelovanje med eh, pristojnimi organi, eh, boljše sodelovanje z žrtvami, več skupnih preiskovalnih enot, več finančnih preiskav. Države članice v veliko večji meri uporabljajo podporo eh, agencij Evropske unije, civilna družba. Eh, sama pravi, da se je sodelovanje z eh, pristojnimi organi izboljšalo, torej priča smo pozitivnemu razvoju, ampak nahajamo se v obdobju, ko so ljudje izjemno ranljivi in to seveda omogoča zelo visok zaslužek. Eh, to trgovanje, ta trgovina z ljudmi eh, je izenačena z trgovino z eh, orožjem, drogami in tako naprej. Torej ni tako lahko zaustaviti to vrstno, to vrstno trgovino, ampak pogledati je potrebno, kam se stekajo sredstva, direktive se izvajajo razmeroma dobro, vendar pa je zelo malo postopkov sodnega pregona oziroma kazenskih postopkov. Podatki so iz leta 2016, ampak naj vam povem, da smo objavili podatke hkrati eh, z eh, Organizacijo Združenih eh, narodov za orožje in pa trgovino z drogami. Eh, če želimo eh, objaviti podatke, potem potrebujemo eh, utemljene podatke in zaradi tega moramo biti v stiku z nacionalnimi statističnimi uradi. In poleg tega skrbimo tudi za to, da, smo, za to, da vključujemo vse pristojne organe, tudi organizacije civilne družbe in tako naprej. Sedaj smo pričeli z postopkom in leta 2020 bomo imeli na voljo zadnje statistične podatke. Torej, izboljšali smo uh, kakovost podatkov, ne vem pa, če lahko uh, kaj storimo tudi glede uh, hitre objave teh podatkov. Želite, govorim v tem parlamentu, da potrebujemo uh, več sredstev za boj proti trgovini z ljudmi z namenom izkoriščanja uh, v delovne namene. Uh, sodelujemo z Eurofundom in z evropskimi delovnimi inšpektori in pripravili smo študijo za zadnjih 15 let, zato da bi ugotovili, kam se pravzaprav stekajo sredstva, ko gre za boj proti trgovini z ljudmi. Kar zadeva države izvora, pet držav je na vrhu našega seznama, ki ste jih zelo dobro orisali. To so države, odkuder prihajajo žrtve, ampak so to države, kjer se nahajajo tudi izkoriščevalci, kjer se nahajajo tisti, ki ustvarjajo dobiček. Torej gre za skupno odgovornost. Zato pravim, da ne morem eh, nič storiti, zato eh, da bi zmanjšala ranljivost eh, državljanov v Romuniji ampak skupaj moramo ugotoviti, kam uh, gredo uh, ljudje, ko zapustijo svojo državo in zakaj. Polovica žrtev je državljanov Evropske unije. To vprašanje meja postaja ne. Relevantno, kaj ti polovica eh, žrtev je državljanov Evropske unije in to je dejstvo ena od štirih žrtev eh, je eh, žrtev eh, trgovine z ljudmi strani lastne družine. To se sicer ne dogaja v Belgiji, ampak bom uporabila belgijski primer, ker se nahajamo v Belgiji. Gre torej za belgice, s katerimi trgujejo belgici. In trgovina oziroma tihotapljanje je kaznivo dejanje tihotapljenje kaznivo dejanje in trgovina z ljudmi je eh, kaznivo dejanje zopr posameznika in ne potrebujemo novih pravil. Lahko pa bi razmislili o tem, da eh, še bolj pritisnimo na države članice, zato da bodo kaznovali tiste, ki izkoriščajo storitve, ki jih zagotavljajo žrtve trgovine z ljudmi. Ampak imamo dobro zakonodajo, imamo člen 5, eh, v skladu s katerim so pravni organi odgovorni za situacijo na tem področju. Ali se ta člen uporablja? Gre za veliko sredstev, gre za organiziran kriminal. Govorimo o žrtvah, kajti eh, najbolj se osredotočam na žrtve, ampak odgovornost eh, ni pri žrtvah, zaustaviti moramo eh, stranke, uporabnike eh, in pa tihotapce. Kdo so ti ljudje? Njih moramo zaustaviti in seveda moramo slediti denarju. Ne moremo preprosto reči eh, nigerijski tihotapci in eh, romunski tihotapci in jaz sem z Cipra, rečemo še tihotapci iz Cipra. Nemogoče je, da eh, sedemletna deklica zapusti Nigerijo zgolj zaradi enega posameznika. Gre za celo verigo odgovornih oseb. In če kažemo s prstom eh, na to ali ono skupino, eh, pravzaprav eh, ne vključimo celotne verige. Le, če se bomo sretočili na celotno verigo, bomo lahko ta pojav zaustavili in to bo zelo težko storiti. Številke za klic v sili. Eh, izvedli smo obsežno študijo, razmislili smo o evropski številki za klic v sili, ampak nažalost smo eh, ugotovili, da žrtve tako ne razmišljajo. Eh, razmišljajo tako, ta človek me je posilil, zaprl me je na kmetijo in zaradi tega je potrebno okrepiti civilno družbo, eh, zato da okrepimo tiste, ki se nahajajo na terenu. Skoraj da polovica eh, neposrednega financiranja je namenjenega eh, komisiji. Vzpostavljajo se povezave preko državnih meja. Dobro bi bilo imeti številko za klic v sili, ampak študija je pokazala, da ta pristop ni učinkovit. Ne govorimo o nacionalni ravni, ampak o ravni Evropske unije. Veliko več vprašanj je bilo še zastavljenih o direktivi in pa o nekaznovanju. Eh, Klauzula o nekaznovanju je precej jasna in ostro zapisana. Mislim, da bi si morali to ogledati, še prav posebej v nekaterih državah članicah. In ne pozabite, da direktiva uvaja zgolj minimalne standarde. Torej, ko, si, eh, ko berete ta ambiciozen člen, se morate zavedati, da gre zgolj za minimalne standarde. Zakaj? Jaz nisem pravnica in uh, ne želim, da bi me narobe tolmačili, ampak tukaj gre za zelo resne zločine. In ne vemo tudi, dokolikšne mere se bo uporabljala klauzula o nekaznovanju, seveda pa si zato prizadevamo. Kar pa zadeva dovoljenje za bivanje. Uh, vem, da o tem obstaja uh, pereča razprava, ampak uh, zakonodaja obravnava uh, vse žrtve enako, ne glede na njihov status. Poleg tega pa smo dodali naši direktivi tudi kot prilogo direktivo iz leta 2004, ki se nanaša na dovoljenja za bivanje. Ta govori eh, o državljanih tretjih držav. Eh, direktiva iz leta 2011 za boj proti trgovini z ljudmi pa predstavlja horizontalni pristop in velja tako za državljane Evropske unije, kakor tudi za državljane tretjih držav. In obe direktivi sta med sebojno povezani in zaradi tega je potrebno spremljati izvajanje obeh direktiv skupaj. Seveda obstajajo primeri, ker ta direktiva ni bila dobro izvedena in uh, to kaže tudi poročilo o izvajanju uh, in na to se bomo seveda morali odzvati. Veliko vprašanje, ne vem, na koliko lahko odgovorim. Pravne vrzeli, tudi to je pomembno vprašanje. Pravne vrzeli, gospa Vasilija, do presegli smo časovni okvir, dobro, pravne vrzeli drugič. Ne, lahko zaključite, ampak prosim tako, eh, da bomo lahko obravnavali še zadnjo točko. The... No, pravne vrzeli, mislim, da je to pomembno in eh, komisija je to uvrstila med prioritete eh, v programu oziroma sporočilu iz leta 2017. Države članice je treba spodbujati, da kriminalizirajo vse tiste, ki uporabljajo storitve žrtev. Ko o tem eh, razmišljate, lahko vidite, eh, eh, naprimer, ko kupite torbico, lahko kupite neko ponarejeno na ulici za 30 evrov in za to boste odgovarjali, kar je tudi prav v polovici držav članic pa nimate enakih sankcij, lahko so to kazenske sankcije, administrativne, za uporabo um, storitev neke, neke osebe, za katero veste, da je žrtev. In to je kot uh, zakonodaja uh, o um, prostituciji izpred 20 let. E, eh, naprimer, imate neko deklico Nigerijko, na pol oblečeno sredi zime, uh, eh, 11 let staro uh, in ne boste vedeli, da je to žrtev. Torej, tisti, ki nudijo zaposlitev takšnim žrtvam, ti bi morali biti sankcionirani. Uh, To je izkoriščanje državljanov tretjih držav in tukaj obstaja pravna vrzel, eh, s katero bi se morali ukvarjati. Vse države spodbujamo, da ukrepajo. Samo ko bomo ustavili pretok denarja, ko bomo ustavili tiste, ki izkoriščajo žrtve, bomo lahko kaj naredili. Eh, včasih pomagamo žrtvam, ampak eh, če se ne lotimo razlogov, je to slabo. Lahko vprašate svoje otroke, kako bi se počutili, če bi mm, bili zaprti nekje na podeželju, na kmetijo, prisiljeni v delo um, ali pa v spolno izkoriščanje. Ukrepati moramo hitro, ukrepati moramo eh, oziroma eh, kaznovati moramo izkoriščevalce in pa ustaviti to kulturo nekaznovanosti. Hvala, gospa Vasiljadu. Uh ne iz vaših odgovorov eh, je postala jasna vasa, vaša zavezanost tem vprašanjem. Eh, mi smo eh, temu prav tako zavezani in Evropski parlament kot so zakonodajalec je pristojen, da države članice prisili, da izvajajo Evropsko direktivo, da oblikujejo zakonodajo tudi na nacionalni ravni. Ogromno je grozljivih primerov, ki nas opozarjajo na um, dramo teh ljudi. Pomembno pa je tudi ljudi ozaveščati, eh, pomembno je vedeti, eh, kako poteka izkoriščanje in eh, dobro je, da imamo institucijo, ki jo vi zastopate tukaj, torej Urad za boj proti trgovanju z ljudmi. Upam, da bomo še naprej dobro sodelovali in uh, Upam, da boste še večkrat prišli, veliko dela nas še čaka, nas in vas, in upam, da bomo dobro sodelovali. Hvala, zdaj pa naslednja točka, oziroma zadnja točka eh, na dnevnem redu za danes popovdne. Zahvaljujemo se članom odbora FEM, ki so prišli k nam. To je pomembno področje za delo odbora Libe in tudi odbora FEM. Zahvaljujem se vam, da ste prišli. Zdaj pa še ena točka, ki zadeva samo odbor Libe. Prosim, če ostanete v dvorani, tisti, ki ste za to pristojni. No, ser, ser, la próxima vez, vale. muchas gracias.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 No con esta, con esta sórdida dimensión de nuestra realidad. Venga, vamos allá, por favor. Interpreters will Venga, be okay. in 15 minutes. Interpreters will be leaving in 15 minutes. Tolmači nas bodo zapustili čez 15 minut, tako da res nimamo veliko časa. Ehm, hvala vsem, ki ste ostali v dvorani. No, v teh 15 minutah, eh, preden tolmači odidejo, pa moramo zaključiti zdaj še uh, zadnjo točko. In sicer gre za točko, pri kateri sem sam poročevalec. Gre za izvedbeni sklep sveta, s katerim se mm, sprejema eh, sporazum z Eurojustom in sicer glede sodelovanja med Eurojustom in Srbijo nekaj drugih podobnih sporazumov je bilo sprejetih eh, v preteklosti eh, med Eurojustom in pa tretjimi državami, naprimer Albanija, Gruzija, Črnagora, Severna Makedonija, Ukrajina, ZDA, Švica in Moldova so te države. Rok je zelo kratek, bil zelo kratek in zato so se koordinatorji julija dogovorili, da bomo postopali po poenostavljenem postopku. To praktično pomeni, da eh, ne bo možno vlagati postopkovnih predlogov sprememb. Odločili smo se tudi, da bom jaz kot eh, predsednik odbora prevzel ta dosje. Rad bi vas spomnil, ehm, da je svet od parlamenta zahteval oziroma nas je v pismu 9. julija letos prosil, naj podamo mnenje čim prej najkasneje pa v treh mesecih. 11. Eh, julija so se potem koordinatori strinjali, da iz nujnih razlogov eh, ukrepamo po ponostavljenem postopku. In to pomeni, da če k temu osnutku poročila, ki ga bom predstavil, ne bo ugovorov, eh, da bo to poročilo sprejeto na glasovanju na plenarnem zasedanju bomo to obravnavali oktobra, verjetno oktobra, na prvem plenarnem zasedanju. Takrat bo sprejeta končna odločitev glede tega postopka soglasja. Zdaj pa naj zelo na kratko predstavim osnutek tega poročila. Pri tem dogovoru o sodelovanju gre za model, ki ga je Eurojust uporabil že prej v sporazumih eh, z drugimi državami, naprimer eh, Severno Makedonijo, ZDA, Norveško, Švico, Albanijo in nazadnje Gruzijo. Taki dogovori med drugim zagotavljajo tudi to, da so nameščeni ustrezni uradniki za stike, kontaktne točke se vzpostavijo in poteka ustrezna izmenjava informacij ta dogovor je tudi v skladu z um, strategijo Evropske komisije za Zahodni Balkan iz leta 2018. To je ta dodatna točka, ki sem jo želel še povdariti. Mm, mm, druge države, kandidatke za vstop v EU iz te regije, naprimer. Črna gora, Severna Makedonija in Albanija so že sklenile takšne dogovore. In, um, Srbija je tretja država eh, na seznamu tistih, iz katerih prihaja največ prošen za sodelovanje. In po podatkih komisije je Srbija tudi um, država, iz katere prihaja največ uh, zahtev in tudi nasplošno je to država v celotnem okviru Eurojusta. Um, druga po vrsti med eh, tistimi, eh, s katero je sodelovanje najbolj zaželeno. Eh, leta 2018 je bila Srbija upletena v 34 primerov. Ta dogovor z Eurojustom je tudi v skladu z mehanizmom za odpravo izumskega režima. Mm, poleg tega, ugotavljamo, da so eh, Srbi tudi pogosto žrtve um, trgovine z ljudmi, eh, predvsem, ko gre za Zahodni Balkan. Um, obstaja pa tudi velika zaloga orožja v Srbiji in to samo po sebi že predstavlja veliko tveganje v okviru trgovanja s streljnim orožjem. Srbija je tudi podpisnica konvencije o varstvu podatkov Sveta Evrope in eh, podpisala je tudi dodatni protokol ter sprejela novo zakonodajo na področju varstva podatkov leta 2018. Eh, skupni nadzorni organ pri Eurojustu je dal pozitivno mnenje glede določb tega sporazuma, ko gre za varstvo podatkov. In eh, na podlagi vsega tega, kar sem eh, tu povedal, predlagam, da podpremo ta sporozum, če ne bo ugovorov, če člani, eh, če kdorkoli želi spregovoriti, to lahko zdaj naredite. Če ne bo ugovorov, pa bomo o tem sporozumu glasovali oktobra. Prosili so nas, da eh, postopamo hitro, torej po poenostavljenem postopku. Se strinjate, da je to sprejeto? Eh, dobro, zahvaljujem se vam za sodelovanje. Uspelo nam je tudi z časovnega vidika in ponovno se bomo eh, srečali danes popovdne ob dveh, torej ob 14. uri se ponovno dobimo v tej dvorani. Z nami bo direktor Frontexa. Agencije za nadzor meja in uh, varstvo obale in vsem skupaj želim prijetno kosilo, ponovno pa se vidimo ob dveh.